pride, ki bo govoril tu v imenu pravne službe. Še nekaj minut ga bomo počakali. mi sarà sia per dirlo. Ok. Getting started. Začnimo. La session. Sejo. Oziroma srečanje. Prva točka je seveda sprejem dnevnega reda ni nobene želje, da bi ga spremenili. In ko ni, ker ni nobenih eh, pripomp, sprejemamo dnevni red in gremo na prvo točko, ki se pravzaprav tiče evropske odredbe o zaščiti in zato smo organizirali skupno srečanje z torej odbora Libe in odbora FEM. A proposito desta in ki je odgovorna za enakost eh, spolov oziroma enakopravnost žensk in namen tega je, da bi govorili o predlogu sveta. Naj povzamem. 12 držav članic je sprejelo predlog direktive za direktivo in sicer za Evropsko odredbo o zaščiti. In zakaj tukaj gre? Treba je zaščititi žrtev in to mora biti prioriteta Eh, torej za kazensko eh, politiko v vseh državah članicah Evropske unije. In namen te pobude je, da postavimo ustrezne mehanizme, s katerimi bomo lahko zagotovili, da bodo ljudje, ki so žrtve eh, torej kazenskih prekrškov povezanih z različnimi, torej glede zvezi se spoli, da so deležni ustrezne zaščite. To seveda vključuje vsako, vsako kazensko dejanje, kjer je ogroženo eh, življenje oziroma fizična dobrobit posameznika. In sicer to se tiče države, v kateri je, ne samo države, v kateri je žrtev, pred, torej in to je prioriteta za Evropsko unijo, zaščita žrtev na področju svobode, varnosti in pravice. In to je čisto jasno povedano v štokholmskem programu. In to je tudi poudarjeno v akcijskem načrtu, ki je bil pravzaprav sestavljen za to, da pomaga pri implementaciji štokolemskega programa. To je predlog direktive, katerega namen je, da bi vzpostavili zaščitne mehanizme, ki bi jih lahko uporabili v državah članicah, v katerih je takšna torej, odredba o zaščiti uveljavljena ali oziroma tudi v vsaki državi članici, v kateri je žrtev eh, nekega dejanja spolnega, eh, torej v kateri biva oziroma se odloči, da bo tam. Političen namen ali cilj te odredbe pa je dejansko eh, pridobiti podporo evropskih inštitucij in seveda vseh držav članic. Torej, obstajajo določeni pomisliki in tudi neke pravni pomisliki glede pravne osnove tega predloga. Pravne osnove, ki je uporabljena za to zakonodajo. In glede teh dvomov, eh, torej zakonite osnove, ki jih je izrazila Evropska eh, komisija. In eh, z, torej, gospa Vivian Reding je odgovorna za to področje politike, torej pripombe z njene strani so bile dane. In v luči eh, težav, da bi nekako določili, kje, kje je narava teh pravnih težav, je. Yeah bilo sklicen eh, skupno srečanje koordinatorjev obih odborov, torej Libe in FEM, in zaprosili so pravno službo, da bi pač izdelala mnenje. In kot sem rekel, smo zaprosili za takšno mnenje. In pravno službo smo zaprosili, da bo to mnenje na voljo pred skupnim srečanjem odbora, torej 22. junija, od skupnega srečanja odborov. In to je tudi datum. ko je predvideno tudi neko svetovalno glasovanje in to po 51. pravilu poslovnika Evropskega parlamenta. bistvu je srečanje, eh, pri katerem bo predsedovala gospa Eva Britsvensen in sam. In med tem srečanjem bodo člani imeli priložnost, da prisluhnejo pravnemu poročilu in to eh, se strani direktorja Hencem eh, Perilja, torej ustreznega oziroma pristojnega, pristojne službe ali urada. Si la señora Zdaj bi mu dal besedo in bi ga prosil naj predstavi poročilo. Če se seveda so predsednica gospa Svensonova eh, strinja, bomo prisluhnili gospodu. Lopez. Prisluhnili gospodu Periljo. Predno zaprosimo gospod eh, Jimenez in torej gospod Romero Lopez in Jimenez Beceri eh, Barijo, ki sta poročevalki, da boste pač imeli komentar, komentar na to poročilo. Dobro jutro. Hvala lepa, gospod predsedujoči in gospa predsedujoča. Veste, kakšne so politične prednostne naloge, ki so zapisane v tej zelo pomembni direktivi. Upam, da bom stvari čim hitreje predstavil, želim vam predstaviti pogoje in tudi pravne usmeritve, ki jih je treba potrditi v okviru sprejemanja te direktive. Kot ste že sami omenili, pravna služba je bila naprošena, da poda svoje mnenje o členu 42.1.d Lizbonske pogodbe. Ali je to primerna pravna podlaga za to, da se sprejme direktiva o EPU, o Evropski odredbi o zaščiti. Kot ste že sami povedali, prosili ste, da pripravimo mnenje pravne službe do 22. junija. Stvari so se od vašega zaprosila nekoliko pospešile, precej pospešile, razlogi za to pa so različni. Naj se omejim izključno na odgovor, ki vam ga bo posredovala pravna služba. Kot rečeno, bomo čim hitreje skušali pripraviti tudi pravno mnenje v pisni obliki. Nažalost, kolegom tolmačem nisem uspel porazdeliti svojih uvodnih besed, vendar bom v okviru svojih pripomp večkrat omenil tudi ustrezne referenčne točke in dokumente, zato da bi vam olajšal nalogo. Evropska odredba o zaščiti ali EPO. Kot ste rekli, gospod predsednik, to je nov ukrep, popolnoma nov ukrep, celo inovativen ukrep, bi rekel, zlasti z področja svobode, varnosti in pravice. Vsa ta nova vprašanja, ki se izpostavljajo v okviru tega instrumenta, so zelo delikatna, zelo občutljiva. Mi nikakor nismo prepričani, da bi imeli monopol nad resnico. Vseeno pa se bomo omejili na objektivne elemente in na njih utemeljili svoje mnenje. Ne bi se sedaj spuščal v tehnične podrobnosti te direktive. Evropska odredba o zaščiti je namenjena nudenju zaščite, kot je zapisano že v imenu tega instrumenta. Zaščito naj bi nudili tistim osebam, ki so izpostavljene tveganju, da bodo postale žrtve nasilja. Gospod predsednik, ni nujno, da je oseba že bila žrtev nasilnega dejanja ali druge oblike kaznivega dejanja. Dovolj je že to, da je oseba izpostavljena tveganju nasilja ali agresije ali napada, bodi si spolnega napada ali kakršnega koli drugega psihološkega napada, tudi moralne agresije in tako naprej. Gre za ukrep o zaščiti, za osebo, ki je ogrožena zaradi druge osebe, za katero domnevamo, da je nevarna in sicer to sklepamo na podlagi predhodnega ravnanja in obnašanja te osebe. Morda je ta oseba agresivna, morda je izvedla tudi že kakšen spolni napad. Gre torej za zaščitni ukrep, ki ga nudimo osebi, ki jo ogroža druga oseba ki morda sploh še ni bila kazensko obsojena, je pa možno, da bo slejko prej postala predmet kazenske obravnave. To je zelo pomembno, kot boste videli kasneje, zaradi tega, ker bomo morali opredeliti samo naravo Evropske odredbe o zaščiti, tudi z pravnega vidika. Druga novost pri tej Evropski odredbi o zaščiti pa je, ta, da gre za zaščitni ukrep, ki dopolnjuje nacionalni ukrep o zaščiti. Torej, ta evropska odredba o zaščiti dopolnjuje nacionalni zaščitni ukrep. Na nek način se navezuje na ta evropski nalog o zaščiti. Uh, izda pa ga isti nacionalni organ, lahko pa ga izda tudi kakšen drug organ, nacionalni organ na zaprosilo. Kaj se potem zgodi? S pomočjo Evropske odredbe o zaščiti lahko ena oseba, naprimer ženska, ki že uživa nacionalni zaščitni ukrep v svoji državi članici, lahko, če seveda to želi, in če želi, naprimer, želi za krajše ali daljše obdobje iti živeti v drugo državo članico, lahko isti organ na nacionalni ravni svoje države prosi, da podaljša ta zaščitni ukrep da se podaljša in razširi nacionalni zaščitni ukrep. Tako da bi leta veljal tudi na ozemlju tiste države, v katero je ta oseba odšla živeti za določeno obdobje. To je torej filozofija evropske odredbe o zaščiti. Ta odredba je evropska, kar pomeni, da se nacionalni ukrep, ki je že bil sprejet, razširi. V direktivi opredeljujemo tudi minimalne pogoje, kot se temu reče pravno. Predvideno je tudi, da se EPO sprejme proti osebi, ki sproža nevarnost, ki povzroča nasilje, ki torej predstavlja tveganje. Toliko na kratko o, o Evropski odredbi o zaščiti. Naj še enkrat ponovim, ta ukrep je namenjen zaščiti osebe, ne pa preprečevanju kaznivega dejanja. Sedaj pa vprašanje pravne podlage za to direktivo. Dve šoli mišljenja trenutno obstajata v zvezi s tem. Dva toka mišljenja. Nekateri menijo, da člen 82, ki se nanaša na pravosodno sodelovanje, ni primerna pravna podlaga. Zakaj? Zato, ker EPO oziroma Evropska odredba za zaščito predstavlja ukrep, ki ga lahko sprejmejo civilna ali administrativna sodišča, lahko ga sprejmejo tudi nesodni organi. Vendar bi se ta ukrep, tudi če ga sprejmejo administrativna upravna sodišča, nanašal na kazniva dejanja, kot to določa 82. člen. V tej direktivi o Evropski odredbi za zaščito bi morali to odredbo omejiti na primere, ko je bilo storjeno kaznivo dejanje, ki ga je kot takega opredelil nacionalni sodnik. Civilni ukrepi pa bi morali biti, po mojem mnenju, predmet druge direktive, ki bi temeljila na členu 81, ki se nanaša na sodelovanje v civilnih zadevah, v civilno-pravnih zadevah ukrep ne mora istočasno temeljiti na kazenski pravni podlagi in na civilni pravni podlagi. Ker ste že sami to omenili, gospod predsednik, naj vam povem, da je to razmišljanje znotraj komisije. Če želimo imeti Evropsko odredbo o zaščiti za kazenske zadeve, potrebujemo 82. člen. Če želimo dodati še civilne ukrepe, pa bomo morali sprejeti nov evropski zakonodajni akt, ki bo temeljil na drugem členu, na drugi pravni podlagi, na členu 81. Druga šola mišljenja pa pravi, da je člen 82d dobra pravna podlaga, zato ker olajša pravosodno sodelovanje na kazenskem področju, kajti Lizbonska pogodba opredeljuje sodelovanje na kazenskopravnem področju kot evropsko sodelovanje na evropski ravni in ne izključno sodelovanje med posameznimi državami članicami. V tej pogodbi torej pravosodno sodelovanje na področju kazenskega prava avtonomno sodelovanje, zato lahko tudi sprejmemo Evropsko odredbo o zaščiti v okviru civilnih pravosodnih organov. Imamo torej dve možni pravni podlagi, 82.1d in tudi 82.1a. Ta člen se nanaša na vzajemno priznavanje sodb na področju kazenskega prava. Dve ločeni pravni podlagi, torej člen 82.1a in 82.1d. Toliko na kratko o tem pravnem sporu oziroma konfliktu, s katerim se danes ukvarjamo pravna služba parlamenta ne podpira te prve teze, strinja se samo z delom druge teze oziroma z delom drugega načina razmišljanja. Trenutni predlog direktive o Evropski odredbi o zaščiti temelji ne samo na členu 82d, To je podlaga, ki je omenjena že v osnutku in ki jo podpirajo tudi pravna služba sveta. Temveč bi moralo vse skupaj temeljiti tudi na členu 3 pogodbe o uniji. Ker vsi poznate 82. člen, naj vam preberem določbo tretjega člena Unije, kjer piše, da Unija nudi svojim državljanom območje svobode, varnosti in pravice in brez notranjih meja. Znotraj tega prostora oziroma območja se omogoča prost pretok oseb. Res pa je, da je treba sprejeti ustrezne ukrepe na področju nadzora zunanjih meja, na področju azila, priseljevanja. Poleg tega je treba tudi preprečevati kriminal in se boriti proti temu pojavu. Tretji člen torej predstavlja nekaj novega. Lizbonska pogodba je prvič omenjala, omenila to področje, v prejšnji pogodbi je bil to drugi člen. Evropska unija omogoča svojim državljanom, da uživajo območje svobode, varnosti in pravice in znotraj tega območja sprejema ustrezne ukrepe za preprečevanje kriminala in za boj proti temu pojavu. K temu se bom vrnil čez nekaj trenutkov, ampak naj najprej povem, zakaj se ne strinjamo s prvo tezo, zakaj podpiramo samo del druge teze. Prva teza se nam zdi restriktivna v primerjavi s ciljem, ki ga želimo doseči z Evropsko odredbo o zaščiti. In sicer ta teza omejuje možnosti, ki jih imamo za to, da sprejmemo Evropsko odredbo o zaščiti. Leta se lahko sprejme samo v državi, kjer je prišlo do kaznivega dejanja, ki je bilo tudi opredeljeno kot kaznivo dejanje. Na podlagi razprav, ki so že potekale v vseh zadevnih odborih, veste, gospod predsednik je to že omenil, da je cilj ta, da se zaščiti osebo pred vsemi oblikami tveganja. To pomeni, da je treba morali osebo zaščititi, kadar je bila žrtev kaznivega dejanja, ampak pri sprejemanju ukrepa, s katerim bomo to osebo zaščitili pred nadaljnimi takšnimi dejanji, ne smemo storiti nič takega, da bi onemogočili osebi prost pretok po Evropski uniji. Evropska odredba o zaščiti ni namenjena preprečevanju kaznivega dejanja, temveč je namenjena nudenju zaščite določeni osebi. Pravna služba sveta meni, da je primerna pravna podlaga člen 82d, istočasno pa omenja tudi vzajemno priznavanje sodnih odločb. Evropska odredba o zaščiti je evropski ukrep. Tako da ni nobenega razloga, zakaj bi nacionalne ukrepe povezali z drugim pravosodjem. Nahajamo se v klasičnem sistemu vzajemnega priznavanja sodb, ki so bile izdane v eni državi članici in ki jih moramo priznati v drugi državi članici. Vzpostavljamo nek most nad tem dialogom pravzaprav imamo neko prepustnico, s pomočjo katere bomo avtomatično podaljšali in razširili nacionalni ukrep. Zato se nam je zdelo, da bi s tem storili korak nazaj v primerjavi z avtomatičnostjo, ki smo jo vzpostavili kot osnovo oziroma kot samo bistvo Evropske odredbe o zaščiti. To je ta nov ukrep, o katerem govorimo. Naj vam povem še, zakaj se nam zdi, da je člen 82 1D tisti, ki olajša sodelovanje med sodniki oziroma ekvivalentnimi organi. In zakaj bi mu morali dodati še tretji člen pogodbe o Evropski uniji. Vsi vemo, da Evropska skupnost temelji na štirih svoboščinah: prost pretok oseb, blaga, storitev in kapitala. Sedaj pa bomo k tem svoboščinam dodali še peto svoboščino in sicer prost pretok sodb. Sprejeli smo tudi konvencijo imenovano Bruselska konvencija, ki se nanaša na vzajemno priznavanje sodb nad civilnem in kazenskem področju. Skozi čas se je ta konvencija spremenila in sprejeli smo uredbo sveta in parlamenta na isto temo. V Lizbonski pogodbi pa se omenja še šesta svoboščina in sicer državljani imajo pravico, da se prosto gibljajo znotraj območja svobode in varnosti in pravice. To je zapisano v tretjem členu. Evropska unija nudi svojim državljanom možnost, da se prosto gibljajo znotraj območja svobode, varnosti in pravice. V ta namen je treba sprejeti tudi ustrezne ukrepe, zato da se zagotovi nadzor in zato da se borimo proti kriminalu. Zaradi tega. je Evropska unija, kot rečeno, dolžna vzpostaviti območje svobode, varnosti in pravice, kot ste že sami povedali, kot gospod predsednik. Evropska unija je tista, ki mora sprejeti tudi ukrepe za boj proti spolnemu nasilju znotraj družin, v zasebnih prostorih. Evropska unija je tista, ki mora nuditi zaščito. Ostrajam na teh besedah. Ne gre za preventivni ukrep, ampak za zaščitni ukrep. Kazensko pravo se osredotoča na nevarne značilnosti določenih oseb, zopr katere mora potem zaščititi potencijalne žrtve. Če neka ženska že uživa zaščito v svoji državi članici, moramo te ženske omogočiti, da enako zaščito uživa tudi v drugi državi članici. To zaščito mora ženska uživati povsod, kamorkoli gre, v vsaki državi članici. Razširitev tega okrepa pa nam omogoča prav Evropska odredba o zaščiti. Evropske odredbe o zaščiti ni treba priznati, samo izvajati jo je treba v drugi državi članici, ko so enkrat izpolneni določeni pogoji. Ni pomembno, ali so kazenski upravni civilni organi sprejeli odredbo o zaščiti. Pomembno je, da se odredba sprejme na podlagi načela vzajemnega zaupanja, kot je reklo že Evropsko sodišče. Če pravosodni organ v določeni državi članici sprejme zaščitni ukrep, izda tak zaščitni ukrep, potem moram jaz, ki sem organ v drugi državi članici, zaupati v sprejet ukrep in zagotoviti enako raven zaščite. Zato smo v svojem pisnem pravnem stališču zapisali, da je člen 82.1.d res primerna pravna podlaga, vendar ji moramo dodati še člen 3 pogodbe o delovanju Evropske unije. Naj še enkrat ponovim, v dveh pogodbah imamo dve ločeni pravni podlagi. Člen 82 je zapisan o pogodbi o delovanju Evropske unije. Člen 3 pa je zapisan v pogodbi o Evropski uniji. Sedaj že velja Lizbonska pogodba, zato obe pogodbi predstavljata pravno podlago, na kateri je utemeljena Evropska unija. Imamo pravno podlago iz ene pogodbe in pravno podlago iz druge pogodbe, vendar to ni razlog, zakaj mi ne bi mogli sprejeti direktive. Počasi zaključujem, če imate še kakšna vprašanja, kar na plan z njimi, zaenkrat pa hvala za pozornost. Hvala lepa. Gospod Perilo. Mislim, da potem, ko smo slišali eh, to razlago, torej, ko gre za pravno mnenje, je zdaj čas, da naši Eh, poročevalci, torej so poročevalke iz enega in drugega odbora, dobita besedo. Naj dam najprej besedo eh, poročevalki eh, Libe odbora, torej gospa Carmen Romero Lopez. Besedo imate. Gracia, presidente. Hvala lepa. Predsednik, moram reči, da sem zelo skrbno prisluhnila razlagi pravne službe. E, seveda je to poročilo neke vrste ovira. In moram reči, da je bilo veliko ovir na poti do tega poročila in moram se zahvaliti sekretarjatu parlamenta in administratorjem in pomoči e, torej obeh soporočevalk ali soporočevalcev za to poročilo. Dejansko sta tu vključena dva odbora. In kot ste povedali, je to poročilo Evropskega parlamenta, eh, zato ker imamo nov pristop do torej, obravnave kazenskih dejanj Evropske unije, gre za, da gre za zaščito žrtve. To je začetni ukrep, ki ga moramo sprijeti, predno pride do sojenja oziroma sodb ali obsodb. Eh, In še nekaj, kar je tu novega, je, da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 1995 je svet eh, zauzel stališče glede žrtev, ki morajo imeti zaščito. Potem je bil tukaj odločba 2001 in direktiva leta 2009 glede zaščite žrtve in pa sistem za očkodnino. Nimamo pa specifičnega eh, sklicevanja na vrsto kazenskega dejanja. Torej, ne gre samo za tretji člen Lizbonske pogodbe, o katerem ste govorili, ampak moramo tukaj še črpati iz listine o človekovih pravicah, ki je del Lizbonske pogodbe in postavlja naše osnovne vrednote. In v prvem členu pravijo, da, pravi, da je nasilje oziroma mučenje, ki je povezano z spolnim nasiljem v različnih državah članicah, nekaj, kar eh, zelo vpliva na žrtev, na družine in tu se govori tudi o eh, torej, kazenskih dejanjih, eh, ko, torej, ki so proti dostojanstvu osebe. Torej, in vse to je javno, torej, jog ženske je javno, javen torej vse javne narave. In Evropski parlament zdaj namerava uporabiti to pobudo, da bo to postavil v zakon. In to je pobuda, ki so jo so razprožile države članice in ne špansko predsedstvo in to na tisoče žensk, ne samo žrtev žensk. To so številke, eh, ki jih imamo iz tega področja, kjer je 2000 in pol žensk, ki so bile umorjene v Evropski uniji. Številka je prav gotovo prava. Danes v Španiji je 118 tisoč odredb o zaščiti trenutno v veljavi in 30 eh, tisoč vsako leto in v Evropski uniji lahko pričakujemo 100 tisoč takšnih odredb o zaščiti. To seveda so eh, neke napovedi, ki morda niso natančne, vendar toliko, da vidite pač obseg zadeve, o kateri tu govorimo. In zamisel te odredbe je, da ne pride do torej, torej, kaznilega dejanja že drugič hočemo zaš, torej, zaščititi, da, ne bi, torej, da je zadoščeno pravici. Nekateri so govorili, da bo ta ukrep neučinkovit, ker niso razumeli narave same pobude. Niso razumeli, eh, eh, kje so pravzaprav oska grla v sedanjem sistemu in težave, s katerimi se soočamo ta pobuda ni izziv nacionalnim pravnim tradicijam, ampak naj bi zagotovila, da lahko vzpostavimo zakonodajo, ki nam bo omogočila sodelovanje. In če nam bo to omogočeno, da pač zaščitimo pravice žrtve, potem pomeni to korak naprej vsak tak um, ukrep pa, mora odraž, pa odraža kompleksno naravo um, pravosodnih praks v različnih državah članicah. Vendar to ne sme biti izgovor, da bi pač spodkopali eh, moč ukrepa. Mislim, da bi morali temu ukrepu nekako stati ob strani. In zato bi pozvala komisijo naj se naj ustraja v svojem sedanjem stališču, istočasno pa v prihodnosti eh, torej skuša doseči še večjo pravno torej približevanje. Želela bi nekako povedati še o zadevah, ki so bile črtane januarskega pred, iz januarskega predloga. Nekatere zadeve bodo izboljšale stanje žrtve, vendar povdarila bi potrebo po preventivi in po uh, takšnih uh, še potrebnih podatkih. Smo pa šele na začetku ta dolgotrajnega procesa, ko različni koordinatori še prinašajo predloge svojih eh, skupin, torej da bi ta predlog še izboljšali, da bomo naš eh, cilj nekako še lažje dosegli. Hvala lepa. Zdaj pa druga so torej poročevalka, gospa Tereza Jimenez Becerilbarjo. Hvala lepa, gospod predsednik in hvala lepa tudi pravni službi, da so bili tako hitri. Nismo vedeli, da bomo danes slišali že vaše sklepe ali zaključke, je pa to zelo osvetlilo našo to predlog odredbe in strinjam se s svetovalcem, da je zaščita žrtve najpomembnejša stvar. Zahvalila bi se rada tudi gospe Romero ki je soporočevalka pri tej skupni pobudi in tudi sekretarjatu obeh odborov, sekretarjatom obeh odborov in tudi svetovalcem, ki so nam pomagali pri tem državnem poročilu. Torej, veliko na svetov je seveda prvotno besedilo znatno spremenilo in delali smo tudi pod časovnim pritiskom, kajti želeli bi junija sprejeti ta predlog. Potem pa še nekaj, da je komisija javno in zasebno, torej v okviru delovnih skupin, izrazila pomisle glede eh, pravnosti torej legalnosti tega predloga. In prejšnji torek smo imeli najbolj kontroverzne, torej smo se pogovarjali o najbolj kontroverznih točkah tega besedila, ko gre za različne pravne sisteme, ki naj bi uveljavljali to odredbo, ali gre za eh, kazensko, civilno ali administrativno pravo oziroma sodišča v različnih državah članicah. In Tu ne bi šla v podrobnosti, upam pa, da bo komisija lahko danes kaj več o tem povedala. In eh, svet in komisija, seveda oba iščeta rešitev, da bi eh, ta skupni cilj eh, nekako dosegli in to je zaščita žrtve. Parlament ima zdaj možnost, da to pobudo izboljša, da pa lahko to dosežemo, pa potrebujemo nekako eh, sliko obstoječe situacije, katera država bo to podprla. Moramo vedeti, kako učinkovito se bo ta odredba lahko izvajala. Tako svet kot komisija naj nam čim hitreje povesta o teh zadevah, zato da bomo lahko pri našem delu bolj učinkoviti. Delamo na osnovi prvega besedila sveta in moje pripombe se nanašajo na to besedilo. Končni tekst pa bo na voljo torej ne pred 4. junijem. Seveda bomo torej, predložili še več predlogov sprememb na osnovi tistega poročila. Če ne, čeprav to ni bila lahka naloga, pa menim, da gre za pomembno pobudo kjer eh, branimo žrtve in zato sem tudi prišla v ta parlament. To je moja naloga. Zdi se mi zelo dragoceno in moram reči, da ljudje radi pozabljajo na te stvari. Torej, to so ljudje, ki jih pozabljamo in rada bi spregovorila v njihovem imenu. Gre za žrtve. Um, ki so bile žrtve nasilja in bi želele se gibati po Evropi. Mislim, da bi morali biti bolj ambiciozni, ko govorimo o žrtvah. Razmišljati moramo o ženskah, ki so prisiljene v zakon, o uh, žrtvah eh, spolnega nasilja, ko so žrtve terorizma ali eh, organiziranega kriminala. To je pri predlog spremembe šest. Poudarjam tudi zaščito um, dostojanstva žrtve. Torej, poznam svet eh, žrtev, moj brat in njegova žena sta bila umorjena in. in tako zelo dobro vem, kaj se dogaja osebam v pravnem sistemu in zakaj mora biti njihovo dostojanstvo zaščiteno. In tudi mladoletniki morajo biti deležni zaščite. Torej, gre za um, 40. predlog spremembe. Ne gre samo za enega potencialnega napadalca, ampak moramo v bistvu biti aktivni tudi nasproti skupinam, ki so lahko eh, ki lahko ogrožajo žrtve. To je v predlogu spremem 60. Mojega brata in ženo je namreč ubila Eta. Ne želimo videti, da bi ti napadalci se skrivali za takšno odredbo, kjer bi naprimer jim dali možnost, da odredba ne bi bila rabljena ne želeli bi dodati eh, torej, razlogov za ne eh, uporabo te odredbe. Mislim, da moramo tukaj pravne varovalke imeti, torej glede sodb v sodnikov v različnih državah eh, članicah, da bodo rekli, to je kazensko dejanje in tega bomo, torej bomo kaznovali. Torej gre za člen 9 odredbe, ki nas zaskrbljuje, kajti ta odredba bi morala lajšati življenje žrtev, vendar če bi ta žrtev nekako hotela eh, pritožiti ali sprožiti sodbo v drugi državi članici, potem mora biti to zagotovljeno in avtomatično. To je v moramo zagotoviti, da ne bo žrtev po, morala ponovno sprožiti postopek, vedno znova v drugi državi članici. V moji državi je samo 8 odstotkov žrtev, v, ki. ki so uspešni torej samo pred svojim sodiščem. Če si pogledamo drugi člen, morali bi bolj zaščititi resnično žrtev, torej da so v bistvu osebe resnično odstranjene, torej približevanje, da je prepovedano. Potem bi morali zagotoviti tudi finančno podporo žrtvam, potem morajo biti tu neke zveze zaščite žrtev, kjer lahko dobite informacije o odredbi, če živite izven svoje države. Potem je potrebna tu še moralna podpora, eh, ki naj bi jo nudile takšne združenja za zaščito žrtev. Vrsta Eh, predlogov sprememb eh, je namenjena zaščiti vseh žrtev. Če govorimo o zaščito, zaščiti ljudi, potem eh, govorimo o tem, tudi o tem, da bo morda nekdo šele storil kaznivo dejanje, da na ta način zaščitimo žrtev. In v razložilnem memorandumu, razlagalnem memorandumu je povedano, da imamo poročevalci vrsto pripomp na besedilo sveta. Vsekakor imamo v roki zelo dober inštrument, ki predstavlja napredek eh, v smeri zaščite žrtev. Moram pa še povedati, da so problemi pri izvajanju te odredbe o zaščiti. torej, da so problemi okrog eh, tega, kajti britanski eh, sistem meni, da mora biti to v skladu z evropsko in ženskim lobijem, ki eh, nekako so izrazili ki je izrazil pomislek glede žrtev v različnih državah članicah tu moramo iti mimo torej, posameznih nacionalnih združenj. Žrtve morajo imeti pravno osnovo, kjer so lahko zaščitene v vseh 27 državah EU in eh, žrtve ne smejo zaradi različnih pravnih sistemov v posameznih državah biti nekako žrtve dolgotrajnega procesa najti moramo rešitve, delovati moramo odgovorno, hitro, vendar ne za ceno bodočega, prihodnega neuspeha. Zelo me zanima, kaj menijo kolegi obeh odborov. Torej, s tem delom bom nadaljevala, dokler bo potrebno, da zaščitimo žrtve. In kot pravi Štokholmski program, je eden eh, ciljev ravno to in zato storimo vse, kar je potrebno. Hvala lepa, gospa Jimenez Beceril. Predno dam besedo članom obeh odborov, bi predlagal, da eh, prisluhnemo svetu in pa komisiji. Si, por favor, podemos hacerlo con brevedad, dado que estamos ante vendar prosim vas, če ste lahko kratki. Kaj ti to je? Eh, skupno srečanje in pripričan sem, da imajo člani odborov še drugo delo danes. Torej, prosim, predsedstvo ima besedo, potem komisija, potem pa člani odborov. Hvala, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se tudi predsedujoči odbora FEM in zahvaljujem se vam, da mi dajete priložnost, da lahko povem svoje mnenje v zvezi z to pobudo. Bilo je že rečeno, da gre za pobudo 12 držav članic in ne za pobudo eh, španskega predsedstva, torej za pobudo 12 držav članic. Eh, vsi so to pobudo v celoti podprli, ponavljam, vsi. Eh, torej, to je zadeva, ki ima veliko podporo in to sem hotel še enkrat povedati. Podpora držav članic je dejansko izredno pomembna. V razgovorih so se pridružile temu še druge države, tako da zdaj tega ne podpira samo 12 držav, temveč več. 4. E, junija bomo natančno videli na sestanku sveta, koliko e, članic to pobudo podpira. Jaz bi se hotel parlamentu zahvaliti za opravljeno delo, kot rečeno, gre za novo pobudo, ki včasih mogoče je mal nesigurna. Um, slišali smo mnenje pravne službe parlamenta, ki je zagotovo um, zelo dobro pripravilo to mnenje, tako da bojazni ne obstajajo več. E, tu gre za zelo kompleksno temo in v kratkem času je bilo možno eh, predložiti glavne smernice in zato se pravni službi pri, eh, pri saču zahvaljujemo. Mi se z vami strinjamo v vsem, kar ste povedali o pravni osnovi, e, torej jaz vam zagotavljam, da tu ne boste imeli nobenih problemov za svetom, vsi imamo isti cilj in to je e, pravna služba tudi povedala. E, zaščita žrtev. Kar zadeva poročilo, sem lahko zelo kratek. Skupno poročilo obeh poročevalk iz odbora Libe in Fem, je po našem mnenju izredno dobro. E, tu gre za poročilo, ki gre v pravo smer, poročilo, ki zaobsega celo vrsto elementov, ki so prav tako inovativni, ni namreč enostavno Eh, inovativno pobudo obogatiti oziroma poboljšati še z inovacijami, ampak danes ne obstaja nobena statistika, ni nobene primerjalne statistike, ni natančnega števila žrtev, O tem je govor v poročilu. Govori se o preventivi, o informativnih kampanjah. To je izredno pomembno, tako da lahko zagotovimo zaščito žrtev v Evropski uniji. E, govori se tudi o dostojanstvu žrtve. Kaj ti žrtev? ne zahteva odškodnine v prvi vrsti, temveč zahteva, da se spoštuje njegovo dostojanstvo in to je zaobseženo v poročilu. In s tem prehajam že koncu. Zahvaljujem se pravni službi za njeno delo, zahvaljujem se poročevalkama za izredno dobro delo, ki ste ga opravili, vsem sodelavcem, ki so tu sodelovali pri tej zelo eh, težki eh, temi, ampak prepričan sem, da rezultat, ki ga bomo dobili, bo izredno pomemben. Špansko predsedstvo bo delalo na tem v preostalem času in eh, naslednje belgijsko predsedstvo bo zagotovo tu prav tako sodelovalo. Najlepša hvala. Najlepša hvala, Moreno. Zdaj pa slišimo komisijo in prosil bi vas, da ste tudi čim krajši. Gospod Altenosonska. Thank you, thank you. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi pravni službi za njeno mnenje. Zagotovo bomo morali oblikovati neko skupno mnenje. Ampak naj povem, da je komisija že od samega začetka podpirala cilje te pobude in ta podpora ostaja. Komisija si je za zaščito žrtev in varstvo pred nasiljem postavila visoko na seznam prednostnih nalog. Trenutno pripravljamo oceno učinka, ugotavljamo, kako lahko zagotovimo vse te pravice in izpolnimo potrebe, kako lahko države članice sami poskrbijo za boj proti grožnjam. Leta 2011 bomo verjetno predstavili nekaj v zvezi s tem nekaj predvsej široko zasnovanega znotraj te analize, ki jo pripravljamo. Sodelovali bomo tako s parlamentom kot svetom, zato da najdemo rešitev na morebitne težave. Nekaj ste že sami omenili, naprimer potreba potem, da se prejmejo informacije, potreba potem, da žrtvam nudimo čustveno podporo. Vse te zadeve bomo upoštevali in z veseljem vam bomo v bližnji prihodnosti predstavili tudi dokument na to temo. Sami ste že omenili, da je prejšnji teden potekal sestanek strokovnjakov. Lahko vam posredujemo informacije glede sklepov, do katerih so prišli na tem sestanku, če vas to zanima. V vsakem primeru pa je to prednostna naloga Evropske komisije, zagotovo bomo našli rešitve, ki so skladne z pravno podlago. Hvala. Thank you, Mr. Alton. Now... Hvala lepa. Sedaj pa bomo dali besedo članicam in članom odbora. Prosim, da svoje pripombe podate čim hitreje, zato da bodo lahko vsi, ki so prosili za besedo iz obeh odborov, dobili besedo. Vem, da imate številni tudi druge obveznosti danes do povdne, zato vas res prosim, da se osredotočite. Najprej gospod Kirchhoff. Uh... Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod predsednik, mislim, da je to poročilo pomemben mejnik mejniki so pomembni v parlamentu, zato ker postavljajo pravzaprav naš fokus na tista področja, kjer se pojavljajo težave. Naj nakratko spregovorim kot odvetnik, kot nekdo, ki ima izkušnje s družinskim pravom, z družinskim nasiljem. Naj izrazim svojo zaskrbljenost glede tako pravne podlage, kot tudi glede možnih komplikacij, do katerih bi lahko prišlo zaradi Evropske odredbe o zaščiti. Mislim, da obstaja kar nekaj težav in dilem zaradi raznolikih pravnih sistemov v državah članicah. Kako se v državah članicah lotevajo nasilja, kako ga opredeljujejo, kakšen je potem odnos med civilnim in kazenskim pravom, kako se stvari izvajajo v obeh sistemih, tu se ponavadi pojavljajo težave. Pomembno je priznati to, da imamo skupen cilj. Najprej je moral biti nekdo obsojen, šele zatem se lahko izda odredba. Ni dobro, če so stvari nejasne, če zauzamemo nekoliko dvoumen pristop k tej temi. Pravno gledano je kakršnakoli dvoumnost vedno mlin na vodo tistih, ki nimajo v interesu skupnega dobrega. Sam sem si skrbno pogledal tudi samo predelitev žrtev nasilja. Vsi smo možne potencijalne žrtve nasilja. Omenjate tudi pristop ničelne strpnosti. Seveda bi lahko in morali imeti pristop ničelne strpnosti do nasilja nad ženskami posod v Evropi. Vendar je to nek naključni pristop, znotraj katerega združujete vse prekrške, vsa kazniva dejanja. Mislim, da ne bo s tem ukrepa možno doseči cilja, ki ste si ga zastavili, ker je vse preveč široko in razdrobljeno. Strinjamo se na določenih področjih, naprimer deseti predlog spremembe. Pomembno je, da v vsaki državi članici pravni sistem sprejme ustrezne določbe za to, da se stvari prilagodijo, za to, da se lahko potem izvaja Evropska odredba o zaščiti. Ne smemo razvodeneti posameznih omejitev. Potem predlog spremembe 66, kjer piše, da bi morali sprejeti tudi varnostne ukrepe, s katerimi bi lahko odpravili odredbo o zaščiti. Na pod pogojem, da je bila odredba sprejeta na podlagi obsodbe. Kot rečeno, najprej mora biti sprejeta sodba, naj si gre za sodbo z kazenskega področja ali civilno sodbo, vendar ta predlog ne gre po tej poti, zato ima po mojem mnenju pomankljivosti. Predsednik po mojem mnenju je, da je to dober ukrep, vendar če si pogledamo vse skupaj z vidika pravne podlage, stvari niso postavljene na pravo mesto. Tu uporabljate precej nejasen, meglen jezik, s katerim skušate zaščititi ženske in morda še koga drugega. Pomembno je, da bomo lahko v praksi in tudi z pravnega vidika zaščitili vse tiste, ki so potencijalne žrtve zločina. Hvala. Hvala lepa, gospod Grisbek. Merci, uh... Hvala lepa. Bom skušala biti zelo kratka. Hvala lepa, da ste mi dali besedo. Tudi sama bi se seveda rada zahvalila obema poročevalkama. Hvala lepa tudi vsem tistim, ki ste poročevalkama pomagali pri tem delu. Hvala lepa za napredek, ki ste ga dosegli pri tem zapletenem, kompleksnem besedilu. Več vas je že tu izpostavilo. Sama bi rada povedala samo to, da se mi zdi, da smo storili korak naprej v pomembni fazi izgradnje Evropske unije. Razpravljamo o tej temi, sprejemamo predloge sprememb k temu besedilu, analiziramo ga še pred samim glasovanjem vsi podpiramo napredek, ki ga predstavlja ta pobuda, kot ste že sami povdarili. Z zanimanjem sem prisluhnila vse deležnike, vse, ki so sodelovali pri tem dokumentu. Hvala lepa tudi pravni službi parlamenta za to, da nam je stvari razjasnila glede tega besedila. Besedilo bomo čez nekaj dni ponovno predstavili. Ponovno se je izpostavil problem pravne podlage. Vemo, da je to zelo zapleteno vprašanje tako kot verjetno vsi veste, pravo ni egzaktna znanost, gre za znanost, ki jo je možno tudi drugače tolmačiti. Dve novosti ste uvedli v tem dokumentu. In sicer, da sta dva odbora sodelovala pri pripravi tega odbo dokumenta odbora FAM in LIBE. Druga novost pa se nanaša na samo bistvo, na samo vsebino, na samo tolmačenje načela nudenja zaščite žrtvam in nudenja zaščite potencialnim žrtvam. To je nekaj revolucionarnega, že pravna služba je to omenila. Pravna služba parlamenta je tudi rekla, da bi morali s pomočjo tega besedila omogočiti, da se nek ukrep razširi. Mislim, da v tem besedilu upoštevamo tudi načelo iz tretjega člena. To pa je samo bistvo Evropske unije. In sicer, da lahko v Evropski uniji vsi imamo možnost prostega gibanja v območju svobode in pravice. Morali pa bi storiti še korak dlje pri nudenju zaščite na evropski ravni. Ne smemo sprejeti samo neke pravne podlage, ki bi nam omogočila, da nudimo zaščito žrtvam, temveč, da bi morali vse te ukrepe tudi razširiti. Vsi bomo gotovo še prispevali k temu poročilu, prispevali bomo svoje pripombe in predloge. Kako pa bo samim izvajanjem tega besedila v praksi? Verjetno stvari ne bodo vedno popolnoma enostavne. Ne bom rekla, da bo zapleteno, kajti to je vsem jasno. Ne rečem samo to, da stvari ne bodo vedno potekale najbolj gladko. Je pa res, da bomo s prijetjem tega besedila storili korak naprej v Evropski uniji. S tem bomo konkretizirali tudi tisto, kar je zapisano v Lizbonski pogodbi, prav zahvaljujoč delu med obema odboroma. Hvala lepa, gospod Anželili. Hvala lepa, gospod predsednik. Zagotovo bomo ta dokument lahko še popravili, ga dopolnili, zato da bi samo besedilo bilo čim boljše, takšno, da bo tudi na najboljši možni način odgovarjalo na želje in pravice žrtev. Rada bi se zahvalila obema poročevalkama. V celoti se strinjam z njunim mnenjem. Strinjam se z vsemi elementi, ki so bili omenjeni v razpravi. Ne bom se spuščala v vsebino samo. Vem, da sta sami zelo natančno izpostavili vse pomembne stvari. Danes se mi zdi pomembno podariti samo mnenje, ki ga je predložila pravna služba. Podariti je treba pravzaprav revolucionarni vidik tega mnenja. Morda je revolucionarno preveč odločna beseda, ampak pravna služba je sama povdarila, da bi evropsko odredbo o zaščiti morali dojemati ne samo kot nek preventivni ukrep, nek ukrep ki bi dopolnjeval drug ukrep in ki bi ga lahko izvajali tudi v tretji državi ali pa v drugi državi na nek drug način. Pravna služba je nameravala podariti predvsem to, da je Evropska odredba o zaščiti pravzaprav pravni akt, ki nudi zaščito. Evropska odredba o zaščiti je torej zakonodajni ukrep, s katerim bomo zaščitili žrtev sam koncept Evropske odredbe o zaščiti krepi pravice žrtev in pravice oseb kot takih. Vendar ni dovolj, da se omejimo izključno na priznavanje sodb, ko govorimo o pravni podlagi. Pomembno je tudi to, da je naša glavna referenčna točka člen 3 iz pogodbe kajti ta člen je tisti, ki še krepi samo bistvo Lizbonske pogodbe. Bistvo Lizbonske pogodbe pa je, da vzpostavi območje svobode, varnosti in pravice. Vsi menijo, da je to ena izmed bolj pomembnih novosti, ki jih je prinesla Lizbonska pogodba. Hvala. Hvala lepa, gospa Weber. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama bi se rada zahvalila obema poročevalkama ter seveda pravni službi parlamenta. Gospodu Perilu mislim, da je podal zelo jasno predstavitev. Sedaj je bolje razumljivo, kakšni sta dve šole mišljenja, katero podpira pravna služba. Pravna služba se zauzema za bolj napredno tolmačenje te določbe, evropska odredba o zaščiti ima svojo vrednost in lahko prinese dodano vrednost tudi žrtvam. Imam pa zelo kratko vprašanje, pravno vprašanje. Pomembno je, kaj izberemo kot pravno podlago. Omenili ste tretji člen pogodbe. Omenili ste tudi to dimenzijo preprečevanja kriminalitete, boja proti kriminaliteti. Rekli ste tudi, da tu ne gre za preventivni ukrep, ukrep, s katerim bi preprečili kaznivo dejanje, gre za ukrep nudenja zaščite osebam. Zato me zanima, na kateri del tretjega člena se pravzaprav sklicujete. Ali to pomeni tudi, da je pravna narava Evropske odredbe o zaščiti nepomembna, da to ni pomembno, ali je pravna narava tega ukrepa v eni državi drugačna, kot bi bila v drugi državi, ali bo to kakorkoli ogrozi, ogrozilo izvajanje ukrepa v drugi državi, ali bo morala morda ta druga država izpeljati vse postopke še enkrat. To bi bilo preveč, kajti žrtev ostane žrtev celo svoje življenje. Moram res bolje razumeti vse skupaj potem pa sama opredelitev potencijalne žrtve. Verjetno mi ni treba umreti, da bi lahko prosila za zaščito. Če sem ogrožena, potem sem potencijalna žrtev. Verjetno mi ni treba biti šest mesecev v bolnišnici, da bi mi odobrili odredbo o zaščiti. Hvala. Merci, Hvala lepa. Gospod Romeva. Gracias. Um, extremadamente breve. Lo primero que uh, creo que... Hvala lepa, čist na kratko. Mislim, da je pomembno, da Eh, opozarjamo na pravno osnovo, ki smo jo uporabili oziroma za katero smatramo, da je pravilna. Eh, to nam eh, daje dejansko dobre možnosti. Ne gre samo za to, kar je možno, temveč tudi za to, kar je potrebno. In to je potrebno. Jaz mislim, da se tu vsi strinjamo. Drugič. Jaz mislim, da vsak ve, da pri udejanjanju obstajajo pravne težave, to vsi vemo in vsi vemo tudi, da je to zelo kompleksna tema, da je takšna odredba o zaščiti, ki jo pripravljamo, bo verjetno v praksi pri udejanjanju zelo težavna. Vendar kljub temu vsi vidimo, da skušamo doseči oziroma najti določenost, prožnost, da bi našli rešitev za to težavo. Mnenja sem, da to poteka na način, da mi prav tako moramo prevzeti odgovornost. Mi moramo najprej pojasniti zadeve in ne sme biti eh, stvar žrtve, da ima manj možnosti, da najde rešitev za sebe, tu gre v sap. Strokovna mnenja kažejo, da smo na pravi poti, zagotovo obstaja že nekaj ovir, ki je treba premostiti, ampak odrečeno smo na pravi poti in eh, tu obstaja tudi volja in prepričanje sveta in dvanajstih držav članic, eh, Španija je vodila to celotno zadevo, da najdejo rešitev. In kot rečeno, prožnost, to je pomembno in jaz sem razumel tako, da se tudi komisija s tem ukvarja. Jaz mislim, da bi bila napaka, če bi to temo eh, regulirali samo na sodiščih, kajti to bi bilo zelo eh, slabo za družbo, Eh, ker bi lahko prišlo do zelo eh, spornih eh, stališč o tej temi. Jaz mislim, da imamo pred sabo še dosti dela, ampak pripravljeni smo nadaljevati po tej poti, da bomo čim bolj konkretni in da bomo imeli učinkovito besedilo. Ob koncu pa še nekaj. Menim, da glavni argument, ki bi nas moral vse prepričati, da potrebujemo eh, pravno podlago, to je rekla tudi pravna služba, to je tretje eh, člen eh, pogodbe, Eh, vendar je treba opredeliti tudi dožnost eh, vseh inštitucij, da zagotovijo prosti pretok eh, oziroma življenje v svobodi. In to je najbolj pomembno, nič drugega ni bolj pomembnega, to je torej osnova vsega. Hvala lepa, gospod Romeva. Gospa Omst, najlepša hvala. Najprej bi se hotela zahvaliti pravni službi, ki nam je tako zgodaj dala pojasnilo, tako da lahko uh, govorimo uh, o izhodišču, pravnem izhodišču, pravni podlagi. Dobro je, da smo slišali, da takšna obstaja, da zadostuje in glede na tretji člen se mi zdi, da je to izredno pomembno, ker to še enkrat pokaže, kaj pravzaprav pomeni življenje v svobodi. In eh, hotela bi reči, da ogrožene osebe, če pridejo v drugo državo, In če tam ne bi imele zaščite, potem to ni prostor svobode. In jaz moram reči, da moramo vsi tako na to gledati in zaščita mora imeti prioriteto, zaščita ogrožene osebe. E, to nas mora voditi pri reševanju te zadeve. Zato sem dejansko hvaležna obema poročevalkama, ki sta prišli tu na nekaj novega. E, in mogoče včasih nista vedela, kaj ne naredita, vendar z velikim angažmajem sta stvari reševale, jaz mislim mislim, da je zelo pomembno, da sta ustrajali na tej reševanju te problematike. Kaj je posebno pomembno? Mi se gibljemo v težavnem položaju. Na eni strani imamo različna nacionalna pravo, na drugi strani pa imamo eh, problem oziroma željo, da bi ta problem na isti ravni reševali. Zato je potrebno čist natančno opredeliti, za katere osebe pri tem gre. Kdo so ogrožene osebe? Jaz mislim, mislim, da je to treba zelo potricizno navesti, tako da bi to v praksi tudi delovalo. Mora biti popolnoma jasno, za katera kazniva dejanja in za katere nevarnosti gre. E, tu sem sodi tudi stoking, potem psihično nasilje. E, tu gre za vprašanje, ki je izredno pomembno. Moramo tudi jasno povedati, katere ljudi to zadeva. Eh, sem sodijo tudi migranti, na to moramo stalno misliti. Sem sodijo tudi osebe, ki so zaščitene priče, to je tudi izredno pomembno in to je treba vedno znova povdarjati. Jaz mislim, da so to dve zadeve, kjer bi morali stvari še bolj pojasniti. Da, mi smo tudi zato, da se zaščita zagotovi, ne glede na to, ali gre za kazensko pravne ali civilno pravne zadeve. To je konec koncev isto. E, seveda ne pravno, ampak kar zadeva ogroženo osebo na vsak način. Zato mislim, da je izredno pomembno, da najdemo skupno rešitev. Jaz nisem zato, da bi e, tu imeli različne rešitve. Enkrat za kazensko pravno e, ne zadeve, drugi za civilno pravne zadeve. Ne, jaz mislim, da to bi eh, samo zmanjševalo eh, pravice žrtev in to mislim, da ni dobro. Mogoče samo še ena točka, ki bi jo hotela omeniti, ker se mi zdi zelo pomembna. E, predlogi sprememb tudi mi bomo dali nekaj teh, e, enega bi pa povdarla. Mi bi hoteli, da ogrožena oseba dobi vse informacije, ki. Eh, glede postopkov v državi, v katero je prišla, ne bi pa hoteli, da se posreduje kontaktne osebe. E, torej, zato podpiramo tudi e, predlog poročevalk, ki sta skušali na tem področju prav tako e, stvari nekoliko spremeniti za predloge sprememb. Samo še en stavek, če dovolite eh, odredba o zaščiti, ki naj bi veljala samo v trenutku, ko je oseba že žrtev, mislim, da to ni nobena odredba o zaščiti. To je preveč eh, enostavno, mi moramo bolj eh, široko na celotno zadevo gledati, eh, opredeliti tudi širši okvir in eh, moramo zaradi tega podpreti tudi predlog sveta, In jaz mislim, da v tej smeri je treba zadeve popraviti in upam, da bomo prišli do skupne rešitve. Danke, Hvala, gospod Bronx. Thank you, Mr. Hvala lepa, gospod predsednik. Gotovljeno je bilo, da Evropsko odredbo zaščiti prosimo samo, če bi sprejet nacionalni ukrep. In če je sodišče v drugi ali nadaljni državi mnenja, da ne bo nobenih težav z izvajanjem te odredbe o zaščiti, če je bila sprejeta na podlagi nacionalnega ukrepa o zaščiti. Vendar se bo problem pojavil, ko se bo pravni sistem razlikoval v državi izvora in potem v drugi državi in vseh nadaljnih državah. Potem je tu še vprašanje grožnje, da je to razlog za zaprositev za odredbo o zaščiti. Lahko se zgodi, da bi storilec kaznivega dejanja oziroma tisti, ki grozi, lahko izvedel, kje ta oseba, ki jo je ogrožal, živi. Tako je vsaj razvidno iz besedila. Lahko se zgodi, da se o prebivanju žrtve ne bo posredovalo informacij, razen informacij v zvezi s tem, kje je žrtev sprosila za odredbo zaščiti. Vendar to pomeni, da bi lahko tisti, ki ogroža, trdil, da je naprimer bilo na ključe, da se je znašel na istem kraju kot žrtev. Vendar je to absurdno, zlasti, če žrtev in žrtev storilec dejanja prihajata iz istega mesta, iz iste države, v kateri velja odredba. Zato je po mojem bolje, da namesto, da sprejmemo nov evropski nalog o zaščiti, sprejmemo možnost, da se v primeru, ko je storilec dejanja še enkrat storil isto dejanje ali poskušal storiti dejanje, obstajala možnost, da se ga pošlje nazaj v prvotno državo. Vem, da je to resničen problem, vendar se mi zdi, da se pojavlja težnja, da se te resnične težave samo uporablja kot izgovor, da se razširi izven sodne pristojnost. Drugod po Evropi. Hvala. Gospa Makovej. Hvala lepa. Sama sem pročevalka v senci za odbor Libe pri tem poročilu. Tri teme bi rada na kratko omenila. Najprej predlog spremembe 15, kjer piše, da ko izvajamo to direktivo, moramo kot države članice vzpostaviti tudi ustrezne postopke za nudene zaščite osebi, ki je ogrožena in postopke, v katerih bi lahko zaslišali osebo, ki jo ogroža. To velja tudi za državo izvajanja. To pa je v nasprotju s področjem uporabe te direktive, s ciljem te direktive, ki naj bi pospešila nudenje zaščite žrtvi. Tudi nima kaj dosti smisla, kajti zaščitena oseba je že zaprosila za zaščito, tako da ni nobene potrebe še enkrat zaslišati zaščitene osebe. Predlog spremembe 13 tam piše, da imamo pravico do tega, da obe strani obvestimo o sprejetih ukrepih. Zato se mi zdi, da bi morali vse skupaj bolj pozorno pregledati zlasti postopke. Druga zadeva, predlog spremembe 10. Tam se omenja možnost, da bi država izvršiteljica sprejela ukrepe, citiram, ki so konceptualno in pravno neodvisni od prvotnega ukrepa, ki ga je sprejela država izdajateljica. Mislim, da je tudi to nevarna določba, zato ker bi s tem lahko uvedli arbitrarno odločanje. Če bi sprejeli popolnoma ločen in drugačen ukrep, boste morali sprejeti tudi ustrezen postopek zopr osebo. Mislim, da bi morali to res bolj pozorno preučiti. Še tretja stvar. To bom omenila zato, ker smo slišali različna mnenja glede tega, kaj je to potencijalna žrtev. Imamo žrtve, ta definicija in ta koncept sta jasna vsem. Znotraj te definicije vemo, katera oseba je žrtev. Ko pa govorimo o možnih ali potencijalnih žrtvah, pa ne vemo, za koga pravzaprav gre, ker ta definicija ni pravno podana. Če neka oseba uživa odredbo o zaščiti, je ta oseba žrtev. Potencialne žrtve pa bi bile potem vse osebe, ki bi se lahko v določenem trenutku znašle v neprijetni situaciji ali postale žrtev napada. Zato še enkrat pazljivo s formulacijami. Hvala lepa, gospa Kosta. Grazie Presidente. Intanto mh, mm, me je še dobro. Hvala lepa, gospa oziroma gospod predsednik. Kot poročevalka v senci z odbora FAM bi rada najprej izrazila zahvalo obima poročevalkama. Oba odbora sta podala svoje mnenje v zvezi s tem dokumentom, podali sta skupno mnenje. Hvala lepa tudi dobremu mnenju pravne službe parlamenta. Res ste bili izjemno jasni, poglobljeno ste predstavili vse vidike predstavili ste vse možne interpretacije te direktive. Mislim, da se to omenja tudi v predlogih sprememb k poročilu. Svet je moral poštevati, da gre tu za novo pravno podlago, da se stvari celo širijo v primerjavi s prvotnim besedilom. Omenjali ste člen 82d, potem tudi odstavek a istega člena. Rekli ste tudi, da je treba uporabiti uh, člen 3 iz pogodbe o Evropski uniji. Zagotovo je osnova za ta ukrep vzajemno priznavanje sodb med državami članicami. Vendar se tu pojavlja tudi vprašanje pravic oseb kot takih, oseb kot državljanov Evropske unije. Te osebe bi morale imeti možnost uživati zaščito pred določenimi kaznjivimi dejanji. Zato je to še toliko bolj trdna pravna podlaga, kot smo jo imeli na začetku. Druga pripomba. Sem poročevalka v senci z odbora FAM, zato moram povdariti, da gre tu za odredbe o zaščiti, ki pa se ne nanašajo samo na ženske. Čeprav so ženske statistično gledano največkrat žrtve takšnih dejanj. Ta odredba je namenjena tudi mladoletnim osebam. Hvala lepa obema poročevalkama, ker sta zlasti povdarili tudi zaščito mladoletnih oseb, da je treba mladoletnim osebam dati možnost zastopanja. Upoštevali ste tudi družinsko pravo. Potem pa naj povem še to, da se odredbo zaščiti nanaša tudi na druge potencijalne žrtve, naprimer na uh, priče ali na druge osebe, ki nosijo veliko tveganja in ki so ogrožene. Nasplošno se ta odredba o zaščiti nanaša na osebe, nima smisla kategorizirati oseb. Še tretja pripomba, zelo na hitro. To se mi zdi res pomembno, zato se zahvaljujem poročevalkama, ki ste upoštevali tudi številne naše pripombe in želje glede same efektivne dostopnosti žrtev. Tistih žrtev, ki so že predmet odredbe o zaščiti v svoji državi naprimer zelena številka na evropski ravni, tak je bil podan predlog, brezplačna številka, o kateri številni govorijo, nekaj podobnega kot je številka 112, da bi imeli neko znano, enotno, brezplačno številko. Kadarkoli država članica izda odredbo o zaščiti, bi se poklicala na to številko in se posredovalo informacije. tako žrtev kot storilec kaznivega dejanja morata biti obveščena o tem, da je bil izdan Evropski nalog oziroma Evropska odredba o zaščiti. Sicer bo zelo težko osebam vedeti, ali uživajo neko pravico ali ne. Govorite tudi o brezplačnosti tega instrumenta, to je dobro. Poleg tega bi morali imeti vzpostavljen tudi ustrezen postopek informiranja tako žrtev kot storilcev kaznjivih dejanj. V Italiji smo sprejeli zakon o zaščiti, ki se nanaša na zalezovanje. Če se posreduje informacija avtorju tega kaznjivega dejanja oziroma storilcu kaznjivega dejanja, je po mojem mnenju to že precej dober preventivni ukrep. Tako da ti koraki, ki jih sedaj počnemo, so zelo pomembni, tako za svet kot za parlament. Mislim pa, da bi moral svet še enkrat razmisliti o svojem stališču. Namreč tu gre za odredbo zaščiti, ki se nudi žrtvam. Tu ne gre samo za vprašanje vzajemnega priznavanja sodb z kazenskega ali civilnega prava. Hvala. Hvala lepa. Še gospa Marina Janakodakis. Naj vam pa povem, da smo res precej pozni. Prosim vas, zate čim hitrejši, sicer ne bomo mogli obdelati vseh tem, ki so predvidene za danes do povdne. Potem imamo še skupno zasedanje odbora AFKO in LIBET, tako da res vas prosim, bodite hitri. Zelo kratka bom. Izvrstna zamisel. To je resničen evropski koncept, na katerem lahko delamo vsi skupaj, obstaja pa predvsej problematičnih področji. Dobro bi bilo, da se stvari razširijo, zato da se odredba razširi ne samo na nudene zaščiti žensk, temveč tudi žrtvam trgovine z ljudmi, otrokom in tako naprej. Mislim, da bi morala ta zakonodaja biti trdna, odločna. Vse tisto, kar sem danes slišala, me še krepi v svojem prepričanju, da ta pravna podlaga v tem trenutku ni dovolj trdna. Kolega, ki sedi poleg mene, je rekel, da pravna podlaga ne bi smela biti vezana samo na vprašanje pravne podlage, temveč tudi na vprašanje žrtev. Žrtev je že po naravi oseba, ki nima zaupanja v sistem, ki se počuti zelo negotova. Če ne bomo sprejeli zakonodaje, ki bi nudila zaščito in podporo žrtvi, se žrtev ne bo nič bolje počutila. Če bomo sprejeli zakonodajo, to ne pomeni nujno, da bo delovala v vseh državah članicah, kar pa pomeni, da bi žrtvam vzbujali lažno upanje. To pa bi vodilo še večje ogroženosti žrtev, ko bi šle v države, kjer bi menile, da bodo bolje zaščitene, pa ne bi bile. Zato bi morali res sprejeti pravo zakonodajo, dobro zakonodajo. Preveč smo hiteli, več časa bi morali porabiti za to. Hvala. Najlepša hvala za vse pripombe in zlasti za razlago pravne službe. Dajmo besedo še enkrat gospodu Berili, da lahko odgovori na specifična vprašanja, ki so bila tu postavljena. Ali ste lahko, prosim, kratki, gospod Berilo? Hvala lepa, gospod predsednik, da zelo kratek bom. Najprej hvala lepa za. Vse prijazne besede, ki ste jih namenili pravni službi in mnenju, ki ga je predstavila, ne vem, če ne bomo ob izhodu iz te dvorane potreboval neko odredbo o zaščiti strani predsedstva, ampak bom prevzel tveganje, ki ga to prinaša seboj. Prvo vprašanje, ki se je nanašalo na nekaj pomislekov, ki jih je izrazil gospod Kirhov po zvezi s pravno podlago. Rekli ste, da je v tej direktivi precej zapletenih stvari. Zastavilo se tudi vprašanje, kdo so to potencijalne žrtve. Ne želimo stvari še bolj zaplesti, kajti stvari so že tako ali tako zelo zapletene in želimo probleme rešiti. Tako da bi, bi tudi sam želel čestitati poročevalkama. Predlogi sprememb bodo zagotovo še uloženi. Uh, Rekli ste, kdo je to potencijalna žrtev. Naj vam povem, da Evropska odredba o zaščiti temelji na nacionalni pravosodni odredbi, na nacionalnem sodnem ukrepu. Vsak nacionalni organ je tisti, ki bo sprejel odločitev o tem, ali je treba izdati odredbo o zaščiti. Ko imamo enkrat na voljo nacionalno odredbo o zaščiti, lahko dodamo evropsko odredbo o zaščiti samo zato, da se omogoči zaščita tudi drugod, da se razširi ta ukrep, kot sem povedal. Gospa Grizvek, hvala lepa, da ste rekli, da je to izvrstna ideja. Ne bom sam trdil, da sem avtor te zamisli. V direktivi sami piše, da je odredba o zaščiti ukrep, ki ga izdamo zato, da se zaščiteni osebi ta zaščita nudi še naprej, da se razširi zaščita. Bistvo vsega je, da se zaščiti določeno osebo. Gospa Weber nas je vprašala, kateri del tretjega člena nam je ljubši, preventiva ali zaščita. V kazenskem pravu je treba videti obe plati medalje. Preventiva in nudenje zaščite. Govorimo o potencijalnih kaznjivih dejanjih, ki jih je treba preprečiti. Prednost se v tem primeru daje zaščiti. Naj vam podam en primer. Člen 84 pogodbe določa, da parlament in svet v procesu soodločanja lahko spremeta ukrepe, s katerimi bi podbujala ali podpirala ukrepe držav članic na področju preprečevanja kaznjivih dejanj. Preprečevanje kaznjivih dejanj je torej namenjeno preprečevanju kaznjivih dejanj, ki imajo čezmejni doseg ali vpliv. Sama narava kaznjivega dejanja je takšna, da je kaznjivo dejanje lahko čezmejno. Tu pa gre za nacionalna kazniva dejanja, recimo temu tako. Oseba je potem tista, ki se giblje in ki kroži. Če želimo zaščititi žrtev zaradi kaznivega dejanja, ki je bilo storjeno na nacionalni ravni, moramo zaščito nuditi tudi, naprimer, v Italiji, če bi ta oseba šla tja kajti tveganje še vedno obstaja, ogroženost je še vedno prisotna. Ne želimo, kot sem že povedal, imeti monopol nad resnico, vendar je Evropska odredba o zaščiti ukrep, ki sodi v področje nove svoboščine, ki se ponuja s pogodbo. Govorimo o območju varnosti in svobode, zato bi morala biti ta področja obravnavana v okviru tretjega stebra, skupnostnega stebra. Še komentar gospe Koste. To je namreč zanimivo. Zato, ker je treba oceniti odredbo o zaščiti. Gospa Kosta je rekla, da je treba poštevati ne samo ženske, temveč tudi mladoletne osebe, zagotovo, in tudi priče. Na žalost, ali pa na srečo bi rekel, evropska odredba o zaščiti ne velja za žrt, za priče. To je jasno zapisano. Razlog za to pa je popolnoma enostaven. Pričo bi morali zaščititi zaradi pričanja, zaradi tega, kar je priča storila. Ne gre za to, kako je oseba ravnala, temveč zato, da neka oseba nosi tveganje, se izda odredbo o zaščiti. Ne moremo dati odredbe o zaščiti zato, ker je oseba pričala. V nekaterih okoliščinah je treba zaščititi tudi njih, seveda. Še par besed o vzajemnem priznavanju. Gospa Weber je tudi to omenila. Mi smo izključili možnost vzemnega priznavanja nacionalnih sodb. V direktivi v devetem členu govorimo o vzajemnem priznavanju eh, evropske odredbe o zaščiti. Tu je ta razlika. Država oziroma sodnik v državi izvajanja mora priznati odredbo, ki jo je izdal sodnik v državi izdaje. Pri tem pa je treba upoštevati evropske parametre, ne nacionalne parametre in pogoje. Tako da je tu optika drugačna, ni več nacionalna, temveč evropska. Preveriti je treba samo tisto, kar je zapisano v devetem členu in ali so ti evropski pogoji, ki so zapisani v devetem členu, izpolnjeni. V tem primeru se lahko izvaja odredbo o zaščiti. Tu se tudi vidi ta dodana vrednost. Hvala, gospod predsednik. Hvala lepa. Gospod Berilo. Torej, rok za vložitev sprememb je bil določen in sicer 9. juni opovdan, torej do 12. 9. juni do 12. Hvala lepa vsem eh, članom, ki ste prispevali k razpravi in tako bi zdaj nadaljevali za naslednjo točko dnevnega reda. In to je 14. točka. Se spomnimo, da je 13. točka, torej da odpade. Zdaj gremo k torej, sprejetju dovoljenja za ukrepljeno sodelovanje na področju prava, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenske skupnosti, tako imenovan eh, RIM-3. Zato sta sodelovala odbor eh, Juri in Libe. Oktober 2008 je Evropski parlament sprejel torej pod eh, svetovalnim postopkom eh, mnenje in osnovi tega smo sprejeli oziroma popravili predlog eh, komisije. Zdaj pa gre za okrepljeno sodelovanje tega dosjeja na področju prava. Ko gre za specifične postopke, Eh, in konsens eh, je bil sprejet oziroma ni bilo konsensa v svetu glede tega. V poročilu gospe Gebhardt bomo vse to slišali. Gospa Gebhardt, besede imate. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Danes ne bom se pozabavala z vsebinami, ker bomo to v tem odboru obravnavali 10. junija, ko bomo imeli več časa. Hotela bi še enkrat uh, razložiti postopek, tako da bodo vse kolegice in kolegi vedli, zakaj gre. Evropska komisija je leta 2006 predlagala osnutek zakona, uh, vendar še po pogodbi iz Nice in tudi na osnovi Lizbonske pogodbe, pa je na področju družinskega prava oziroma eh, medsebojnega priznavanja na tem področju eh, predvideno eh, načelo enotnosti v svetu. To se pravi, tu gre za medsebojno priznavanje razvez v Evropski uniji in tu je bilo rečeno, da ni potrebno te Eh, soglasnosti. Ja v, na sestanku je bilo potem uradno rečeno, da tega ne bomo dosegli, zato je treba zaustaviti ta postopek. Vstaja pa vsako leto 16 milijonov eh, dvonacionalnih eh, zakonov, eh, potem eh, zakoni eh, med eh, osebami, ki živijo v dveh različnih eh, državah. Obstaja tu cela vrsta torej, možnosti in tudi težav ne ve se, kateri sodnik je pristojen, po katerem pravu naj se eh, pravi razveza. In tu so eh, pari, ki se hočejo eh, razvezati, pa ne najdejo eh, sodnika oziroma prava, po katerem bi se lahko razvezali. Eh, kot poročevalka že v prejšnjem mandatu sem se s tem ukvarjala in po dogovoru z tem odborom in komisarjem Baroja sem se o tem pogovarjala, ali ne bi bilo smotrno, če bi okrepili sodelovanje držav članic, tako da bi te probleme za državljane čim prej rešili. Mi tega ne ne moremo potiskati ob stran in v, na temelju Lizbonske pogodbe vemo, da tudi v naslednjem času na tem področju ne bomo našli rešitve. V skladu z pogodbo Libano, eh, Lizbone bi moralo devet držav dati pobudo, devet držav je to pobudo dala In sicer je šlo za Francijo, Romunijo, eh, eh, eh, Bolgarijo, Avstrijo, Luksemburg, Slovenijo. Torej, to so države, ki so to pobudo dale. Točno devet držav v mestnem času pa se je Litva, Belgija in Nemčija pridružila temu. Rekli so, da bodo Grčija se potegnila nazaj. Ne vem zakaj. Bom vprašala zakaj in jih prosila, da še enkrat to premislijo. In, Eh, imela sem tudi stik z eh, pravnim odborom, gospod Svivka, moram reči, je zelo odprt eh, poročevalec v Juriju in dogovarjali smo se, kako bomo postopali v tem postopku, ker je svet tretjega in četrtega, ker se bo svet tretjega in četrtega junija sestav in e, bi hotel tu sprejeti določen sklep, e, smo potrebovali odločitev e, pravnega odbora predtem. In jaz upam, da se z mano strinjate, da sem rekla, da ni potrebno, ker gre za pravno osnovo, da dobimo mnenje. E, za to eno zadevo in sicer se strani Libeja, tem, da se strinjamo s tem, da bo Libe danes odločal, eh, da pričnemo z tem postopkom, se pravi, da se pričnemo ukvarjati tudi z vsebino. In v dogovoru z menoj. In eh, reče, rekli smo, da je potrebno seveda okrepljeno sodelovanje eh, eh med torej, eh, večje sodelovanje med dvema odboroma, ki se s tem ukvarjata. Eh, jutri ob desetih bo pravni odbor o tem glasoval in soglasno upam eh, se strinjal s tem, da bomo imeli okrepeleno sodelovanje v svetu, in menim, da gre tu za dobro zadevo, kaj ti mi moramo v tem vprašanju dejansko nekaj narediti, dejansko najti rešitev. In kot rečeno, o vsebini danes nisem hotela govoriti, to bomo uh, ob enem poznejšem uh, sestanku obravnavali. Uh, z kolegom Svitka, e, torej poročevalcem Jurija, se bom sestala naslednji teden ali teden zatem in če strinjate s tem, bom potem e, organizirala tudi srečanje z e, poročevalci v senci odbora Libe, jih takoj obvestila o tem in potem bomo lahko 10. junija na tej osnovi vodili vsebinsko razpravo. Kako daleč bomo hoteli iti? E, tu gre za nekaj točk, o katerih bomo morali govoriti. V prvotnem predlogu Evropske komisije je šlo za to, da e, se izbere e, sodnik in pa pravo, po katere se opravi razveza. To je svet malo omejil in zdaj moramo razpravljati o tem, ali bomo to omejitev sprejeli ali ne. A, verjetno ni smotrno, da se to še razširi, ampak e, to bomo lahko e, določili v razpravi 10. junija, torej bomo se lahko bolj odločili, v katero smer bomo šli in potem ustrezno temu o tem tudi razpravljali, če se s tem strinjate. E, jaz bom se pogovarjala tudi z svetom in komisijo, tako da bom videla, v kakšno smer oni gredo in eh, upam, da bomo potem naredili korak naprej. Neformalno sem tudi slišala, da 3. in 4. junija bo svet eh, se odločil eh, oziroma sprejel sklep o okrepljenem sodelovanju. To bo prvič v zgodovini evropskega prava, da bodo potem še tri države se potem temu pridružile. Postopek pa je tako odprt, da v vsakem trenutku postopka in tudi pozneje lahko eh, država članica, ki še ne sodeluje, se temu pridruži. Eh, torej, tako da mm, ne bomo imeli prava prve in druge stopne, temveč dejansko, da vsaka država lahko pri tem sodeluje. Mene bi bilo eh, zelo drago, eh, če bi eh, prišel trenutek, da bi vseh 27 držav tu sodelovalo, ampak verjetno bodo takrat še preminilo nekaj časa. Hvala lepa. Gospa Gepard. Hvala lepa, gospa Gebhardt, za prikaz stanja, za sodelovanje in bi že predsedstvo komisija želeli imeti besedo, ni treba. Torej, zdaj pa še člani odbora. Gospan Želili. Grazie, prezident. Hvala, predsednik. Seveda bi se rada zahvalila gospe Gebhardt za predstavitev. Rada pa bi še nekaj dodala. Nekaj podatkov, ki nam bodo pokazali, kako pomemben je ta ukrep. Uradni podatki kažejo na to, da v Evropski uniji sklenemo letno 300 tisoč mednarodnih zakonskih zvez. To so zakonske zveze, ki so uradno priznane, obstajajo pa tudi druge oblike zvez, Tako da gre tu za pomembno vprašanje, vprašanje, ki zadeva tudi pravo, ki se uporablja v primeru razves in prenehanja življenske skupnosti. Tudi število teh se povečuje, zato se mi zdi, da so te države članice teh devet storile prav, ko so zahtevalo okrepljeno sodelovanje na tem področju. Namreč prvič je bil sprejet tak postopek? Dejansko gre tu za nujno vprašanje. Zakonodajalec na evropski ravni zamuja na tem področju, namreč stvarnost ga prehiteva. Zato bi rada podarila to, da je treba zapolniti to zakonodajno vrzel. Zagotovo so najranljivejše stranke oziroma strani v postopkih tiste, ki nosijo največje stroške. Ženske in tudi mladoletne osebe najbolj trpijo v teh postopkih. Gospa Gebhardt je v zadnjem mandatu bila medijatorka v primerih mednarodnih posvojitev. Sedaj imam jaz to zgodovinsko nalogo in lahko vam povem, da vsako leto v Evropski uniji več tisoč otrok postane predmet spora med staršem. Včasih pride dejansko do ugrabitve otrok, kajti na en starš kar naenkrat ne ve, kje se nahaja otrok. To pa je možno samo zato, ker na evropski ravni nimamo na voljo zadostnih instrumentov, s katerimi bi lahko upravljali to situacijo. Zaključujem. Zdi se mi poleg tega zanimiv tudi naš predlog, da se poveča fleksibilnost v tem sektorju. Tam, kjer je to možno, je treba spodbujati prijateljsko reševanje sporov, medijacijo. Medijacija je instrument, ki bi mu morali dajati prednost. V nasprotnem primeru se bo samo spodbudilo pojave, kot so naprimer forum shopping, ko se bo eden od zakonskih partnerjev skušal poslužiti tistega sodišča, kjer bo užival večje ugodnosti in bo potem na tem sodišču zahteval prekinitev zakonske skupnosti ali razvezo. Zato bi morali to vrstno prakso preprečiti. Hvala. Gospa Intveld. Uh, ja, dank vel, um... Ehm, Hvala lepa, gospod predsednik. kot prvo me veseli, da imamo zopet gospo Gebhardt kot poročevalko na tej temi in uživamo torej še naprej v sodelovanju, tako kot v prejšnjem parlamentu. Torej podpiram njen predlog in seveda bi pa mi vsi želeli najti, torej imeti evropsko rešitev in razočarana sem, ko vidim, da niso vse države članice tu vključene, vendar tiste, ki so, nudijo veliko podporo. Veliko primerov sem sama eh, opazila, ko so bile ženske žrtve. Kaj ti razveze so se odvijale v zelo nesrečnih okoliščinah. In mislim, da to potem bi bilo prav, da bi imeli neko celovito rešitev za vse. Odločitve iz preteklosti niso pripeljale do manj razvez, ampak do več razvez v obžalovanja vrednih okoliščinah in mislim, da je to res obžalovanja vredno. Nekaj vprašanj imam in sicer nisem eh, strokovnjak za ustavne zadeve. Zanima me, kakšno vlogo igra parlament v tej zadevi. Rekli ste, da je svet še omejil obseg eh, te zadeve, mi pa bi želeli to razširiti, ali lahko storimo več oziroma to, kar je predlagano. Zanima me še nekaj, kar ste povedali. Rekli ste, če bo sprejet ta predlog, bodo tudi še tri države rade pristopile. Želela bi vedeti, katere države so to. Torej, dvomim, da je moja torej, država dovolj pametna, da se bo pridružila tej pobudi. Seveda nas čakajo volitve, ne vem, eh, katera vlada bo zmagala in ali bo podporo nudila. Je še kdo, ki bi želel imeti besedo? Ni več vprašanj? Potem se vam zahvaljujemo, ker je ta torej bila ta točka tako hitro opravljena. Najlepša hvala, gospa Gebhardt, za vašo predstavitev. In seveda vam damo ponovno besedo. Hvala lepa. Čisto na kratko, ne bom porabila preveč časa. V zvezi s tem, kar je rekla gospa Anželili pa Infeld, bi hotela reči samo, kar moramo preprečiti, je, ta forum shopping, kar danes obstaja. To ne more obstajati več, ker tu vedno uh, potegnejo slabo stran čipkejši. In uh, tu, ker ni uh, možnosti za enkrat medsebojne priznavanja razveze, moramo to doseči. Kar zadeva vprašanja Sofije, katere tri države so, tega danes ne morem povedati. Včasih obstajajo informacije, ki lahko sicer rečeš, da obstajajo, ampak ne bi hotela tega povedati, hotela bi, da države same to objavijo in da bodo to kmaj naredili. Eh, kar zadeva eh, celotno eh, osnovo, ne vem, moram se dogovoriti čez pravno službo, zaenkrat, če nisem imela časa za to. Ampak, če bo možno, bo, tudi če gre samo za eh, to, da najdemo nekaj, eh, Eh, da lahko pokažemo, da gremo čim dalje, da hočemo iti čim dalje. Eh, to smo v prejšnjem eh, obdobju tudi naredili, torej enostavno povedati, zakaj gre in razpravljati o tem z državami članicami. Kar zadeva okrepljeno sodelovanje, mi bo, nas poslušajo kot Evropski parlament, mi nimamo pravice soodločanja in to je tudi en od razlogov, da se mi pravzaprav to ne dopade. In eh, jasno, eh, že eh, v prejšnjem mandatnem obdobju sem vedno rekla, mora obstajati evropsko pravo. To je najboljše, najbolj smotrno, zato ker to pomeni zaščito za vse državljane. Ampak ena država članica je to torpedirala in ena država članica, eh, Jaz sem bila tam, eh, imeli so velike pomisleke, eh, torej nekatere sem lahko pripričala, ampak ena je bila, ki je torpedirala, to je zelo škoda. Parlament te države je čist jasno vladi povedal, ne pride v poštev, da te k temu privolite in eh, to so blokirali, zato ni bilo možno vzpostaviti evropskega prava na tem področju. In zaradi tega smo seveda prisiljeni na to, da uporabimo to sredstvo okrepljenega sodelovanja. Se pravi, da državljani eh, v državah, ki so pripravljene tu sledelovati, eh, dobijo zaščito in da tu najdemo njeno rešitev. Zato nam reč gre, ne gre za to, da naredimo en lep zakon, temveč gre za to, da zagotovimo pravice za državljane. To je glavna zadeva pri tej stvari. Thank you. Hvala lepa, gospa Gebhardt. Nobenih pripomb več. Potem nadaljujemo z naslednjo točko. Je, to je 15. točka na dnevnem redu in sicer sporazum o ponovnem sprejemu med Evropsko skupnostjo in Pakistanom. E, tu bomo obravnavali osnutek priporočila. Gospod Sogor bo o tem poročilu govoril septembra 2000 je svet dal komisiji mandat, da eh, izpogaja um, sporazum o ponovnem sprejemu s Pakistanom. To se je končalo od septembra 2007-2008, je bil podpisan 2009, pa sta svet in komisija um, to predala, torej odločbi sveta, da bo ta, sprejem, ta sporazum sprejet. Vendar za Lizbonsko pogodbo se je zadeva zelo spremenila. Pred eh, uveljavitvijo pogodbe je bil parlament zaprošen za na, torej, eh, kršen svet, zdaj pa mora v bistvu se strinjati s tem sporazumom. Zato bi zdaj prisluhnili gospodu Sogarju, potem predstavnikom komisije, če bodo želeli imeti besedo in še člani bodo lahko razpravljali. Gospod Sogor, beseda je vaša. Hvala lepa. Svet se je sestal pred enim mesecem. Dva pomembna dokumenta sta bila sestavljena v tej luči. Eden, ki se nanašal na zdravje. in en dokument, ki se nanaša na boj proti mučenju. Gre za sporazum z Združenimi narodi. Tega sporazuma še nismo ratificirali. Pakistan v tem trenutku še ni sprejel zavez, da bo spoštoval konvencije. Ko bo ponovni sprejem začel veljati, bodo potrjene tudi vse konvencije. Osnutek poročila je bil sestavljen v času, ko teh informacij še ni bilo na voljo, zato bo moral zaključek besedila spremeniti. Po drugi strani pa moramo vedeti, da ko smo zadnje govorili o tem sporazumu, o ponovnem sprejemu, je bilo podarjeno tudi to, da je treba poskrbeti za to, da bodo tiste osebe, ki jih bodo ponovno sprejeli, takšne, ki niso kršile zakonov. Sodišča v državah članicah so seznanjena s tem, kaj se je zgodilo 18. maja ko so v Združenem kraljestvu aretirali dve osebi. Sodišče je takrat sprejelo odločitev, da bi bila oba študenta obsojena na smrt, če bi ju vrnili, zato ju niso vrnili nazaj v Pakistan. Ne pozabimo niti na to, da je spoštovanje človekovih pravic nekaj, kar moramo zagotoviti na drug način poskrbeti je treba tudi za našo varnost, ko govorimo o ponovnem sprejemu. Gospod eh, Sogor, hvala lepa. Predno slišimo komisijo, pa bi morda prisluhnili vprašanjem o tej temi. Ali želi kdo imeti besedo? Gospod Gijom, gospa Gijom, se pravičujem. Ta vprašanja se pojavljajo že kar nekaj časa. Dvakrat smo si že izmenjali mnenja glede te teme. Tudi srečanje smo organizirali s Pakistanom. O vseh teh vprašanjih smo govorili. Zdi pa se mi, da vseh pripomp ne najdemo niti v poročilu, niti v predstavitvi poročevalca. Zato moram še enkrat podariti, da upoštevate to, kar smo povedali. Sporazum je nezadosten, o, smo, o tem smo že govorili. Obrazložitev pri tem poročilu pa je nekoliko karikaturalna, vsaj glede na pripombe, ki smo jih mi podali. Če mi dovolite, bi sedaj izpostavila tista vprašanja, kjer obstaja veliko nejasnosti. Zanima me, ali bi bilo možno dobiti odgovore na ta vprašanja najprej. Stalno poudarjate v obrazložitvi vzajemnost tega sporazuma. Prav dobro vemo, da bo ta sporazum večinoma potekal v eni smeri in ne v obeh smerih. Verjetno ne bodo evropske države članice sprejemale nazaj svojih državljanov, vsaj takšno je moje mnenje. Potem je tu vprašanje ne samo pakistanskih državljanov, temveč tudi državljanov tretjih držav. Med njimi imamo v mislih predvsem Afganistance. Kot veste, Afganistan in Pakistan nista državi, ki bi bili znani po stabilnosti. Predvsej vprašanj še, ve, še vedno obstaja glede varovanja človekovih pravic in varnosti oseb, ki jih bomo vrnili. Veliko govorite v poročilu tudi o retroaktivnosti. Ta se povezuje z dvema stvarema. Pakistanci in Afganistanci v Evropski uniji so se znašli v slepi ulici, kajti v Evropo so prišli pred začetkom veljavnosti tega sporazuma. Poleg tega pa moramo dokazati, da je začetek veljavnosti določenega ukrepa poznejši od začetka veljavnosti sporazuma. sporazum o ponovnem sprejemu s Pakistanom je predvsem namenjen temu, da bi zagotovili večjo podporo sporazumu s Turčijo. Mislim, da ta sporazum ni dovolj omenjen v obrazložitvi poročevalca. Omenili ste tudi prepustnice, vendar se mi zdi, da to ni prava rešitev. Ugotavljam tudi, da niste izrazili pomislekov poslancev glede sporazumov o sprejemu, ki so bili sklenjeni med Evropsko unijo, že predhodno sklenjeni med Evropsko unijo in nekaterimi državami. O določenih sporazumih se še pogajamo. Prav tako ne omenjate dejstva, da so lahko tudi mladoletniki predmet ponovnega sprejema, vendar jih niste izredno izključili sporazuma. Ne omenjate tega, da Pakistan ni podpisal ženevskih konvencij. V francoski različici besedila se najde tudi neke vrste provokacije v narekovajih. Omenja se sicer podpis konvencij, ženevskih konvencij, vendar ste jih črtali v zadnji različici francoskega besedila, kar je nekoliko nenavadno. Omenjate tudi to, da je treba osebam ki jih bomo vrnili nazaj v te države, zagotoviti spremljanje. Kar nekaj je torej pomislekov, tudi v luči mednarodnih sporazumov. Mislim pa, da niste upoštevali skrbi, ki so jih izrazili člani različnih političnih skupin, tako da trenutno bi težko podprla to poročilo. Hvala lepa, gospa Flotho. Pour la dynamique kar zadeva samo dinamiko razprave, mislim, da ni dobro, da ste mi dali besedo v tem trenutku. Vprašanja, ki jih je ravno kar izpostavila Silvi Gijom, so izvrstna vprašanja. Mi dve sva se že pogovarjali o tem, tudi odboru zastavili vprašanja in komisiji. Ogromno vprašanj je trenutno na mizi, morda bi komisija lahko podala svoje mnenje v zvezi s tem. Potem pa bomo nadaljevali z razpravo, saj mislim, da bi bilo to bolj primerno. Sama bi dodala morda še eno vprašanje, ki je že bilo sicer omenjeno. In sicer roki. 30 dni potem, ko je bila podana prošnja za ponovni sprejem. To naj bi bil veljavni časovni okvir. Zanima me, kaj potem z izdajo dokumentov, če ne prejmemo odgovora strani pakistanskih organov. Na srečanju s predstavnikom komisije nam je bilo rečeno, da bi v teh primerih lahko izdali neke vrste prepustnice, evropske prepustnice v narekovajih, vendar je pravna podlaga precej nejasna, tako da komisijo prosim, da nam stvari nekoliko bolj pojasni. Naj dodam še to, da imamo kot poslanci zaradi Lizbonske pogodbe nove pristojnosti. Zato je nekoliko neprimerno, da mešani odbor za ponovni sprejem ne vključuje predstavnikov Evropskega parlamenta. Zlasti to ni primerno zato, ker se pri, pojavlja kar veliko primerov kršitev nevračanja oseb v Pakistan in Afganistan razumem, da je v teh predzgodovinskih in zgodovinskih sporazumih bilo ne mogoče predvideti teh zadev, vendar je v tem trenutku za parlament popolnoma nesprejemljivo sprejeti dejstvo, da nam odrekate možnost sodelovanja in spremljanja samega procesa pogajanj o sporazumih. Antonio Gutierrez je okleval med tem, ali naj se smeje ali joka nad tem, da komisija vedno znova izpostavlja svoja prizadevanja za to, da bi sklenila sporazum o ponovnem sprejemu, čeprav je politično in moralno sporno to, da je Pakistan tisti, ki bi moral spodbujati evropske institucije, da razmislijo o samih pogojih ponovnega sprejema v Afganistanu. Koliko afganistanskih beguncev bi morali mi sprejeti. Pakistan je prva država na svetu glede števila beguncev iz Afganistana. Hvala. Madam. Hvala lepa, gospa Weber. Uh, Prav gotovo razumem in je čisto običajno, da imamo vrsta pomislekov glede teh Eh, sporazuma o ponovnem sprejemu, zlasti, ko gre za to, kako demokratična je neka država, kako lahko ščiti človekove pravice. Istočasno pa imamo občutek, da je večina vprašanj eh, takšnih, ki pravzaprav ne veljajo za Pakistan, ampak za naše države članice in zato ne vidim, zakaj bi bili proti temu sporazumu. Kaj ti? Torej, ponovni sprejem temelji na odločbi, da se osebo vrne. Torej, država, ki je takšen sklep sprejela, mora iti skozi postopek, ki je v različnih direktivah Evropske unije natančno omenjen in mora biti v skladu z mednarodnim pravom, ki je obvezen za države članice država, ki nezakonito biva v neki državi, čla, oseba, ki nezakonito biva v državi članici in ki je, za, torej, za katero je bil eh, izdan ukrep o ponovnem eh, vračanju oziroma sprejemu, potem torej v tem primeru mora tekati ustrezen sodni postopek in ta oseba pa je tudi ima pravico do mednarodne zaščite, kar pomeni, da se jim mora prisluhniti na drugi ravni. To ne velja samo za tiste, ki bi jih morda vrnili v Pakistan, ampak velja tudi za to načelo domine za tretje države. V tem primeru mora naša država članica ukrepati oziroma obravnavati to temo kako nas skrbi ponovni sprejem se strani Pakistana, pravzaprav mm, moramo razmišljati o državi članici. Torej, to je pa druga plat zgodbe. V tem trenutku sprašujem, kaj se dogaja s tistimi, kjer, za katere je bila izdana odločba, da morajo biti vrnjeni. Kje so trenutno? Ali so v državi članici, ali so v tih centrih za torej, prijetje oziroma kjer jih zadržujejo. V sporazumu moram reči, če sem poštena, imamo tudi klauzulo ne o ne o upoštevanju, torej da se morajo države članice, eh, da morajo ravnati skladno z mednarodno zaščito oseb, ki so nezakonito v neki državi oziroma morajo delovati skladno z mednarodnim pravom in upoštevati načelo nevračanja. Mislim, da ni kaj dosti stvari, ki bi jih morali obravnavati s pakistanskimi organi, ampak je zadeva našega lastnega teritorija. Hvala lepa. Gospa Ernst. Najlepša hvala. Še enkrat bi rada vprašala, kaj tukaj pravzaprav počnemo. Torej, sprejeti želimo sporazum o ponovnem sprejemu z državo, za katero vemo, da sploh ne upošteva torej, sporazuma o človekovih konvencijah, človekovih pravicah. Torej, želimo sprejeti sporazum z državo, kjer je nasilje nad ženskami nekaj čisto običajnega, kjer otroci sedem let stari so že lahko v zaporu. Naprimer, dve leti zapora za homoseksualce je tudi takšna zadeva. Torej, pač eh, cenična pripomba z moje strani. Razmišljati moramo o politični in moralni odgovornosti da pravzaprav res razmislimo, kaj tukaj počnemo, ali res to želimo. In dodati moram, predno bom postavila vprašanje komisiji in svetu, da je takšen sporazum o ponovnem eh, sprejemu nekaj, kar bo imelo posledice tudi torej da bo nek sporozum, ki ga bomo sklepali tudi z drugimi državami članicami, ki tudi ne upoštevajo človekovih pravic. In res moramo razmišljati, kaj tu počnemo. Zdaj pa moje vprašanje. Odprto je seveda vprašanje o Afganistancih. Ne vidim odgovora, ne poznam odgovora, kako bodo Afganistanci eh, dejansko zaščiteni in jih ne bodo vrnili nazaj v Afganistan. Tu ni nobenega odgovora, nobenega jamstva in dokler tega nimamo, ne vem, kaj tukaj lahko storimo. In naslednje. Torej, državljani tretjih držav in ljudje brez državljanstva. Torej, katere narodnosti pa so to? ti posamezniki. To bi želeli vedeti, kdo je tukaj dejansko prizadeta oseba. Potem so tu dokumenti. Torej, to je čisto prazno, torej ni dobro jasno izraženo, kako je z potnimi dokumenti. Kako pa je, a torej, a je morda to povezano z evropsko propustnico ali kaj? Ne vem, kako ne bi to zadevo uredili. Kako je z odborom za ponovni sprejem oziroma vračanje? Uh, Torej, ne vem, da je lahko Evropski parlament iz tega izključen. Prav v takem pomembnem vprašanju pa naj parlament ne bi igral nobene vloge. Torej, zakaj pa potem sklepamo takšne pogodbe oziroma jih vsaj načrtujemo? Sploh ne bom govorila o zaščiti podatkov. Želela bi vedeti, kako lahko je tukaj zagotovljena zaščita podatkov v povezavi z to državo. Namreč tega sploh ne vidim, da je upoštevano. In še zadnje vprašanje. Rada bi vedela, kako je z bilateralnim sporazumom z Pakistanom za ponovni sprejem ali kako je s pogajanji z državami, ki eh, jih pač eh, Pakistan vodi oziroma kakšne sporazume, bilateralne sporazume o ponovnem sprejemu sploh eh, imamo oziroma obstajajo. Intervent. Hvala lepa, gospa Intveld. Torej, priznavam, da imam tudi sama še nekaj težav oziroma vprašanj, na katere želim imeti odgovor. Predno bom popolnoma prepričana. Mislim, da nam mora biti jasno, da ne gre za eh, odločitev, ki jo sprejmejo države članice, da vrnejo osebo v, nazaj v Pakistan, da ne gre za takšen sklep. Vendar pa je to pomemben element. Odgovornost za takšen sklep, za takšno odločitev je dejansko pri državi članici. In tako predpostavljamo, da se države članice, da ravnajo skladno z zakonodajo o človekovih pravicah. Vendar vprašanje je, če se to res dogaja. Nisem sodnica, nisem eh, pravnica, vendar ko vidim odločitve od držav članic, ko vračajo ljudi, bi rekla, da jim težko stoprocentno zaupam. In nismo pravzaprav mi, ki eh, sklepamo sporazum z Pakistanom, ampak so te dotične države članice. In tu bi želela nekaj zagotovil v tej zvezi. In še vprašanje poročevalcev v njegovem eh, zadnjem eh, členu oziroma stavku in razlagi, obrazložitvi pravi, Evropska unija bi morala vse storiti, da bo Pakistan ratificiral mednarodno eh, listino iz leta 1996, potem konvencijo Združenih narodov proti mučenju in drugačnem eh, nespremljivem ravnanju za ljudmi. Torej, pogajanja o tem sporazumu. Potekajo deset let. Torej, Pakistan je imel dovolj časa, da bi lahko ratificiral te dokumente. Kakšen smisel ima, da je takšna klauzula v tej resoluciji? Ne rečemo, ja, ja, zagotoviti morate, da boste pač to sprejeli. In kakšen razlog pa je, da v zadnjih letih tega niste storili oziroma kakšen razlog Pakistan sploh ima? In ratificiranje teh konvencij bi moral biti predpogoj za sklepanje tega sporazuma. Hvala lepa. In gospod Busutil, končno, zadnji. Hvala lepa, gospod predsednik. Torej, uh, imam podobne pomislike, kot smo jih slišali in sicer v zvezi z temi zastrašljivimi. Uh, podobami, ko se ljudi vrača v Afganistan in jih tam ubijajo. In tu bi želel, da me komisija popravi, če stvari ne razumem prav. Moje razumevanje je namreč čisto drugačno. Ta sporazum ne mo, se ne more uporabljati v ta namen. To ni namen oziroma cilj tega sporazuma. Namen tega sporazuma je, da vrnemo ljudi, ki niso uh, pravzaprav kvalificirani, da pridobijo kakršno zaščito v Evropski uniji in to na osnovi odločitev, ki so jih nacional, sprejela nacionalna sodišča. In samo v takšnih primerjih, ko ljudje niso upravičeni do zaščite v Evropi, se jih pošlje nazaj v Pakistan, torej na osnovi tega sporazuma. Mislim, da je to ta bistvena točka kajti v nasprotnem primeru bomo vso zadevo, vso sliko imeli pomešano. Zglasovali bomo proti sporazumu in to iz napačnih razlogov. In mislim, da ne smemo glasovati proti iz napačnih razlogov. Torej, čeprav se strinjam z argumenti Sofiji in drugih kolegov, pa menim, Sofiji, da je tvoj argument. Uh, takšen, ki vodi v logično, logičen zaključek, da ne moremo skleniti nobenega sporazuma o ponovnem sprejemu, kajti vedno bodo tu argumenti, da naša sodišča ne jamčijo ustreznih eh, torej, varovalk, za katere vi menite, da bi bile zadostne za zaščito teh ljudi. Vendar to je stvar sodišč, da se odločajo, ne pa naša stvar in mi bomo dali samo pristojnost nacionalnim sodiščem v tej zvezi. Kajti, če pa tega ne storimo, bomo z napačnega razloga glasovali proti temu sporazumu. Vendar ta sporazum je pomemben. Brez njega bi pravzaprav tukaj eh, pošiljali sporočilo, da je Evropska unija eh, torej neko prosto, svobodno ozemlje in vendar pa obstaja tukaj mednarodno pravo in vkoliko oseba ni upravičena do zaščite, jo je treba poslati nazaj. Torej, predno pa še slišimo ponovno poročevalca, bi prisluhnili svetu in komisiji, da povedo svoje mnenje in komisiji, da odgovori na vprašanja. V imenu komisije, gospod Friderik Palman, bi želeli imeti besedo. Izvolite. Yes, you, uh, Hvala lepa, gospod predsednik. In predno eh, bi podrobno odgovoril, naj se najprej zahvalim poročevalcu za osnutek priporočila. Mislim, da je zelo uravnoteženo priporočilo in se mu zahvaljujem za njegovo delo. Komisija ga pozdravlja. Vrsta vprašanje je bila za nas, za komisijo, nekaj jih je bilo tehnične narave in tudi te bi želel odgovoriti, vendar morda bo za nje potrebna kakšna bolj podrobna razlaga. Nekaj splošnih eh, opažanj želel bi torej, biti istega mnenja kot nekateri od vas, ki pravite, da moramo tu jasno razlikovati med odloč, torej, eh, sklepi o vračanju in sklepi o ponovnem sprejemu. Prvo je, je rezultat procesa v državi članici, ko gre za osebo, ki ni več zakonito na teritoriju države članice. V tem procesu so pravzaprav bile vse varovalke upoštevane in kot je rekla gospa Intveld, tu lahko pravzaprav imamo, torej je pod vprašaj postavljena odločitev posameznih nacionalnih sodišč, vendar to ni naša naloga, da bi eh, postavljali pod vprašaj eh, pristojnost držav članic. Tu gre za načela, po katerih deluje Evropska unija in sicer, da imamo zaupanje pristojnih organov na tem področju. Proces ponovnega sprejema pa je čisto administrativne narave. Gre za fizično vračanje osebe v državo izvora. In tu bi res povdaril izvora. Čeprav načeloma ta sporazum predideva tudi možnost vračanja ljudi, ki niso državljani Pakistana. In če eh, si pogledate predpis, eh, torej tisti eh, člen, ko gre za državljane tretjih držav, bo ta člen skoraj nikoli uporabljen, ker so tukaj pogoji zelo strogi. Proces ponovnega sprejema je dejanski administrativni proces, kjer poskušamo olajšati vračanje osebe iz države članice, v tem primeru v Pakistan. Nekaj vprašanj je bilo glede recipročnosti tega sporazuma. Res, v praksi bo to delovalo samo v korist Evropske unije in držav članic. Kar pa še ne pomeni, da tukaj usiljujemo Pakistanu en sporazum. To je rezultat pogajalskega procesa, ki traja v 6-7 let in ki omogoča tudi Pakistanu, da ima od tega nekaj koristi. Če si pogledate nekaj skupnih deklaracij, ki so del tega sporazuma, lahko vidite, da jim je uspelo dobiti v ta tekst nekaj zadev v zvezi z vizumsko politiko in tako dalje. In tudi v samem sporazumu so z naše strani dobili nekaj določenih koncesij. Torej, to ni nekaj, kaj smo mi usilili Pakistanu. Pakistan je velika, mogočna država in nemogoče je, da bi takšne sporazume lahko usilili neki taki državi, kot je Pakistan. Še ena zadeva. Torej, gre za odbor, skupen odmor, odbor za ponovni sprejem, v katerem ni predvideno sodelovanje Evropskega parlamenta. In ta odbor, moram povedati, je tehničen odbor, ki poskrbi za izvajanje sporazuma. Člani bodo komisija, države članice oziroma strokovnjaki z držav članic. Torej, to so odbori, številni odbori že obstajajo, so zelo tehnični in se ukvarjajo s tehničnimi zadevami, kakšni dokumente recimo sprejemamo, poleg tega, kar je v sporazumu določeno, kakšne probleme se pojavijo v različnih intervjujih. Torej gre za izrazito tehnične zadeve in mislim, da parlament, ki ni vključen v dejansko izvajanje tega sporazuma. Torej, dvomim, da bi imel kakšno eh, korist od tega, da je prisostvuje takšnim sestankom. Seveda pa bomo parlamentu dosledno predlagali zapisnike srečan tega odbora in sicer ne samo v zvezi s Pakistanom, v zvezi s porazumi, ki so že veljavni da pa bi dejansko vključili člane parlamenta v odbor, mislim, da je nepotrebno oziroma ni dobra ideja. Potem je tehnično vprašanje o potnih dokumentih. Mislim, da je bilo tako torej kaj se zgodi z njimi, potem, ko je rok 30 dni prekoračen. Če pogledate v sporazum, gre za člen 2, torej, ko gre za ponovni sprejem eh, državljanov. Torej, država eh, prosilka bi sprejela osebo, s potnim dokumentom, ki naj bi bil ponov, torej, ki bi bil veljaven šest mesecev. In če v šest meseci oseba ni bila sposobna eh, torej se vrniti v tem času, se veljavnost še podaljša. Ko gre za vprašanje lese pa se in tu v tem sporazumu ta uporaba LSPC ni predvidena. Torej, pakistanski organi bi izdali potni dokument z veljavnostjo šestih mesecih in možnostjo podaljšanja po potrebi. Je bilo še kaj? Afganistanci. Torej, ta sporazum eh, ne predvideva vračanje Afganistancev v Pakistan. Ko smo dobili mandat eh, za to delo, torej na začetku stoletja, smo delali tudi na načrtu vračanja Afganistancev, torej da bi na evropski ravni razpravljali o eh, prostovoljnem vračanju Afganistancev v Afganistan. Torej, ta sporazum pa je predviden, predvsem za vračanje pakistancev. Sveda je možno, da se bo uporabil tudi za vračanje Afganistanca, vkolikor ta izpolnjuje pogoje navedene v členih. Tu so pogoji, ki so zelo strogi, kajti Afganistanc bi moral imeti v svojem potnem listu vizum ali pa dovoljenje za bivanje, ki bi ga izdal Pakistan koliko takšnih primerov pa mislite, da lahko imamo, torej, da bi imel pravico dobivanja, eh, ki bi jo izdal Pakistan. Sporazum torej ne predvideva vračanja Afganistancev. Gre za vračanje pakistancev, zlasti v teh dneh, Turčija je bila namreč omenjena, ko imamo velike dotoke nezakonitih priseljencev, ki skozi Turčijo prispejo v Evropsko unijo. In številni izmed teh so pakistanci. In ta sporazum bi pravzaprav nam pomagal, da bi zavrli te tokove, kajti to je eden večjih problemov, s katerimi se danes soočamo. kateri so tu še državljani tretjih držav. Načeloma bi bil to lahko kdorkoli iz tretje države, vkolikor izpolnjuje kriterije tega sporazuma. Bilateralni sporazumi. Torej, v tem trenutku vse države članice vračajo Pakistance v Pakistan. Torej, danes in ključno z tistimi, ki jim bi zavrnjena prošnja za azil. Torej, bilateralni sporazumi ne obstajajo za izjemo Združenega kraljestva, kjer imajo memorandum razumevanja že nekaj let. Bilateralnih dogovorov ali sporazumov med državami članicami in Pakistanom pa ni. Mislim, da sem vprašal, odgovoril večino vprašanj, če pa bo še kaj, pa bo čas, pa seveda sem še na voljo. Hvala lepa. Thank you, Mr. Palman. Now for the presidency, Senor Burgos. Hvala lepa za predsedstvo, gospod Burgos. Eh, buenos días. Bueno, no es la primera vez que comparecemos. Hvala lepa. To ni prvič, da v tem odboru govorimo o sporazumu o ponovnem sprejetju s Pakistanom. Slišali smo številne pripombe poslancev in ob začetku bi hotel povedati, da je ta sporazum za svet izredno pomemben. Eh, sporazum o ponovnem sprejetju je bistveni del politike priseljevanja eh, vseh držav na svetu in s tem tudi Evropske unije. Eh, če takšnega sporazuma nimamo, da seveda lahko države članice bilateralne sporazume sprijemajo, ampak tu seveda obstaja več težav, kot če bi Evropska unija Eh, tu prevzela odgovornost v politiki priseljevanja. Eh, konkretno povedano, v sporazumu s Pakistanom smo dali eh, komisiji mandat za pogajanja in rezultat pogajanj smo sprejeli z velikim zadovoljstvom. Ni bilo zelo enostavno, vendar mislimo, da je končni rezultat dober in ga v celoti podpiramo iz tega razloga. Se tudi strinjam z odgovori predstavnika komisije, mi se lahko temu samo pridružimo. Hotev bi spregovoriti o nekaterih temah, ki eh, so predvsem zanimive za poslance, namreč vprašanje človekovih pravic. Vse države članice so se zavezale, da se bodo spoštovale človekove pravice. Hotev bi opozoriti na to, da v sporazumu o ponovnem sprejetju to velja. Potem, ko je bilo preverjeno, ali so pravice oseb tudi zagotovljene, e, tu je zagotovo potrebno zagotoviti, e, da še pride do vračanja, potem je potrebno najprej videti, kakšne so okoličine. E, torej, e, najprej je treba preveriti, da ne bodo kršili človekovih pravic, preden osebo vrnemo. E, naslednja točka, o kateri je bil govor, je vračanje. E, državljana v tretjo državo. E, cilj tega sporazuma je, da bi pakistanske državljane vrnili v Pakistan. V večini primerov se bo verjetno to tudi zgodilo. E, kar zadeva državljane tretje države, e, naprimer iz Afganistana, to bodo izjeme zagotovo in tu je treba potrebno točno opredeliti, pod kakšnimi pogoji se to lahko udejani. Tu je potrebo imeti bodi si vizo ali dovoljenje za bivanje eh, za Pakistan oziroma čez. Eh, gre za osebe, ki iz Pakistana eh, nezakonito eh, pridejo v Evropsko unijo. Ampak tu bo šlo v glavnem za izjeme. Vračanje v tretje države, do tega pride, če ima nekdo posebno eh, povezavo z Pakistanom. Tudi tu veljajo enaki ukrepi in enaka zaščita človekovih pravic kot pri pakistanskih državljanih. In to se bo zgodilo samo, če bomo lahko prepričani, da bo do zagotovljene človekove pravice te osebe. Iz vseh teh razlogov bi vas hoteli prositi, da ta sporazum podpišete in mi bi hoteli še enkrat povedati, da se v celoti strinjamo tudi za poročilom poročevalca. Gospod Sogor, bi želeli tu še kaj pripomniti glede odgovorov komisije, ko gre za vprašanja, ki so bila postavljena?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 niste sicer bili preveč jasni, ampak oba sporazuma sta bila ratificirana tudi strani parlamenta. Pakistanski parlament je ratificiral oba mednarodna sporazuma, vi pa ne sprejemate odločitev sodišča. Omenili ste Združeno kraljestvo, tam so jasno pokazali, da Ta osebi bili aretirani zaradi terorizma, vendar jo niso poslali nazaj v Pakistan. Kaj ti Združeno kraljestvo ni bilo prepričano, da bodo spoštovali v Pakistanu pravice teh dveh oseb. Sam prihajam iz države iz vzhodne Evrope in zaupam v pravosodje, Verjetno je sodstvo v Združenem kraljestvu tako dobro, kot je na nizozemskem. Retroaktivnost človekove pravice, naj povem samo to. Da je sicer možno, da bomo morali nekatere evropske države izključiti, ker naprimer ni bilo spoštovanja pravic kar pa zadeva spoštovanje človekovih pravic v Evropski uniji, tudi to je pomembno vprašanje. Prav tako, kot je pomembno spoštovanje človekovih pravic v Pakistanu. Vendar naj povem, da je to moje mnenje, ne mnenje skupine EPP. Kar zadeva prihodnost, pa naj povem, da bodo tudi sporazumi, ki bodo podpisani v prihodnosti, takšni, da jih ne bo možno spreminjati. V tem primeru bomo morali spremeniti pogodbo. Sporočevalci v senci in s političnimi skupinami se bomo morali o tem še pogovoriti v času plenarnega zasedanja junija. Takrat se bomo ponovno sestali in predlagam, da organiziramo še enkrat razpravo, da obdelamo vsa ta vprašanja. Hvala lepa. Torej, nadaljevanje tega postopka. Kontaktirali boste poročevalce v senci, imeli boste srečanje z njimi, da se pogovorite v naslednjih korakih. Ali je tako? V redu. To je to. Glede te točke dnevnega reda. Zdaj pa gremo na naslednjo točko. To je točka 16. Zelo pomembna točka, torej gre za zaslišanje, imeli bomo, torej prisluhnili bomo letnemu poročilu Eurojusta in tu je predsednik Eurojusta, ki ga toplo pozdravljamo. Gospod Alan Williams, dobrodošli ste, izvolite, boste sedli tu k meni. Yeah. Ja, Good to see you. We welcome Mr. Alec. V naši sredi pozdravljamo gospoda Williamsa, predsednika Eurojusta. Predstavil nam bo poročilo o teh zadnjih 35 minutah današnjega dopodanskega zasedanja odbora Libe. Ko nas je marca prvič obiskal, smo že imeli priložnost prisluhniti gospodu. Danes pa nam bo povedal nekaj več o Eurojustu, o tem, kako organi sodelujejo z Eurojustom. Pomemben del razvoja območja svobode, varnosti in pravice je v domeni Eurojusta. Tu gre res za izjemen napredek. Eurojust je od svoje ustanovitve leta 2002 dosegal precejšen napredek. To samo potrjuje, da potrebujemo takšen organ. Sedaj bomo z veseljem prisluhnili vsem tistim zadevam, ki so bile izpostavljene v letnem poročilu Eurojusta. Besedo bo najprej dobil gospod Williams, zatem pa bomo organizirali še razpravo. Z nami sta tako predstavnik sveta kot predstavnik Evropske komisije. Gospod Williams, izvolite. Um, Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala lepa za te prijazne besede. Hvala lepa tudi za priložnost, da vam danes lahko predstavim letno poročilo Eurojusta za leto 2009 v tem odboru. 10 do 15 minut naj bi govoril, če sem prav razumel, 10 minut dobro. Najlepša hvala. Zavedam se, da boste danes morda imeli občutek dežavuja, zato ker sem vas obiskal že marca, vendar bi lahko ta občutek odpravili zaradi dveh pomembnih dogodkov, ki sta se pripetila leta 2009 in sta pomembna za Eurojust. Eurojust je pristojen za pravosodno sodelovanje v Evropski uniji. Bistvena sprememba je seveda sprememba pravne podlage za Eurojust, začela je veljati Lizbonska pogodba, objavljen je bil tudi Štokholmski program. Za nas je bilo zelo pomembno tudi to, da so objavili sklep o Eurojustu. Druga pomembna zadeva, o, katero, o kateri bom govoril v tej kratki predstavitvi, pa je sprememba pri samem letnem poročilu. Prijeli smo priporočila, da bi letno poročilo Eurojusta, sklepam, da imate vsi različico vsaj v angliškem jeziku, poročilo bo objavljeno k malu tudi v vseh uradnih jezikih Unije bi se morali osredotočiti na primere, na ovire pri pravosodnem sodelovanju v kazenskih zadevah v Evropski uniji. Če mi dovolite, bi začel s kratkimi pripombami v zvezi s tem, kakšen je odnos med Eurojustom in odborom Libe. Kot sem že povedal, gre za prvo poročilo, ki ga predstavljamo po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe. Prva pripomba je, da ima Evropski parlament določene odgovornosti, tudi odgovornost za ocenjevanje Eurojusta. Člen 85 pogodbe o delovanju Evropske unije jasno določa, da ko se pojavi uredba o Eurojustu nekje leta 2012, bo Evropski parlament vključen v podajanje ocene Eurojusta. Druga zadeva. V zvezi s tem pa je, da smo že začeli izvajati postopke za to, da bi tudi odbor Libe vključili v ocenjevanje dejavnosti Eurojusta. Predvidevamo, da bo odbor k malu obiskal Eurojust. 29. junija bodo predstavniki odbora Libe prišli v Eurojust in sodelovali na sestanku Gre za neformalno delovno skupino, ki se ukvarja z izvajanjem novih določb iz sklepa Eurojusta. Kako države članice izvajajo te določbe? Mislim, da bodo teme, ki bomo obravnavali na tem sestanku, tudi za vaš odbor zanimive. Še zadnja pripomba, ki se nanaša na vaš odbor. Odbor Libe se mi zdi, da je že nakazal, glede na odgovornosti, ki jih ima, da bo pripravljal tudi razrešnico proračuna Eurojusta, da bo vključil tudi oceno Eurojusta v postopek izdajanja razrešnice. Tako da se zavedamo, kako pomemben je vaš odbor pri vseh teh vidikih. Če se smem na kratko lotiti še primerov, ki jih obravnava Eurojust. Kaj je omenjeno večinoma v tem letnem poročilu? Lokacija našega urada je v Hagu. Dva naslova sta sta še zlasti izpostavljena v tem poročilu. Prvi je ta, da države članice še naprej vse več primerov pošiljajo Eurojustu. Osem ali devet let že Eurojust deluje. Ustanovljeni smo bili leta 2009 in sedemkrat se je povečalo število primerov, ki jih obravnavamo. Vsako leto se število poveča. Če si pogledate številke za leto 2009 in jih primerjate s številkama za leto 2008, boste videli, da je prišlo do 15-odstotnega povečanja števila primerov, ki jih države članice posredujejo Eurojustu in ki smo jih tudi registrirali v naš sistem. Trenutno obravnavamo približno 1400 primerov letno. V samem Eurojustu verjetno so države z največ prebivalci tiste, ki se največkrat obračajo na nas. Nemčija, Italija, Francija, Združeno kraljestvo, Španija, Poljska. Trend se še povečuje. Številke, ki so bile objavljene včeraj, kažejo, da smo v zadnjih petih mesecih obravnavali nekaj več kot 600 primerov in jih tudi registrirali. Pomembno je tudi to, da se Eurojust ukvarja z usklajevanjem. Organiziramo sestanke za usklajevanje. V zadnjem letu smo organizirali v Eurojustu 131 usklajevalnih sestankov. Mislim, da tu res prinesemo dodano vrednost na področju pravosodnega sodelovanja. Kaj se dogaja na teh usklajevalnih sestankih? Toživci, preiskovalci, ali preiskovalni sodniki iz držav članic, ki sodelujejo pri določenem primeru, pridejo k Eurojustu, usedejo se za isto mizo, razpravljajo o strategiji v primeru, o taktiki, ki jo je treba zauzeti v primeru, rešujejo težavne zadeve, ki so se pojavile naprimer tudi v zvezi z um, konfliktom pristojnosti med pravosodnimi organi. Potem pa se nasplošno lotijo primera, skušajo doseči napredek tam je osredotočeno naše delo. 131 usklejevalnih sestankov smo organizirali v Eurojustu lani, približno dve tretjini teh sestankov so bili, so bili namenjeni večjim državam članicam. Od teh 131 usklejevalnih sestankov je na številnih sodeloval tudi Europol, približno pri tretjini primerov, 47 od 131 sestankov se je odeležil tudi Europol, trend letos je podoben. V prvih petih mesecih letošnjega leta smo organizirali 61 usklajevalnih sestankov v Hagu. Še ena pomembna zadeva glede teh usklajevalnih sestankov oziroma glede pripada primerov. Eurojust ima tudi pomembno funkcijo pri usklajevanju skupnih preiskovalnih enot. Dvoje je treba vedeti. Eurojust bo neke vrste centr za mrežo skupnih preiskovalnih enot na ravni Evropske unije. Druga pomembna stvar pa je, da Eurojust aktivno sodeluje tudi pri upravljanju sredstvi, ki jih posreduje komisija za skupne preiskovalne enote. Lani smo prvič prejeli sredstva, ki so bila namenjena skupnim preiskovalnim enotam. Nalogo smo uspešno izpeljali, se mi zdi. Konec lanskega leta smo prejeli sredstva in jih namenili petim skupnim preiskovalnim enotam, ki delujejo znotraj Eurojusta. S temi sredstvi in tudi ekipami smo dobro upravljali, tudi z operativnega vidika so te preiskovalne note dobro delovale, zato je komisija sprejela odločitev, da bomo prejeli 2,1 milijona evrov za skupne preiskovalne note. Tudi pri tem sodelujemo z Europolom, pripravljamo priročnik za skupne preiskovalne enote. Namen tega priročnika je, za, je da praktikom, torej sodnikom, preiskovalcem nudi informacije, priročnik je sedaj že na voljo v vseh uradnih jezikih Evropske unije. Ne vem, ali sem že presegel dodeljeni čas, se opravičujem. Če mi dovolite, bi na kratko omenil še en vidik, ki se meni zdi omembe vreden. Na kratko bi ga obravnavali, namreč Eurojust je po objavi lanskega poročila dobil še eno nalogo in sicer, da identificira oziroma opredeli težave, ki se pojavljajo pri pravosodnem sodelovanju. Ko boste prebrali poročilo, boste videli, da se ponavadi pojavljata dve vrsti težav. Prvi niz težav se nanaša na praktične težave, kot jih mi opisujemo. Očitno je, da bo vedno problem s samimi sredstvi in veri, ki jih namenjamo boju proti kriminalu, čezmejnemu kriminalu. K temu pa je treba pridati še deprioritarizacijo čezmejnega kriminala v Evropski uniji. Če naprimer vzamete primer neke organizirane kriminalne združbe v eni državi članici in ta združba potem cilja na žrtve v drugi državi članici, je jasno, da bo prišlo do določenih težav pri preiskavi in pregonu. Morda bodo te težave samo tehnične narave, naprimer, da bo prišlo do konflikta pristojnosti, ta organizirana kriminalna združba v državi A upravlja dejavnosti v drugi državi, ki pa ni več opredeljeno kot kaznivo dejanje v tej državi B in v državi B država A nima pristojnosti, tako da bo treba opredeliti, ali je ta dejavnost res prednostna ali ne. Če so žrtve z družbe iz države A v državi B, pa bodo morale vse enote upoštevati tudi to dejstvo. Pomembno je, vedeti, kje se nahajajo zločinci. Lahko se nahajajo v eni državi, žrtve so v drugi državi in tam se potem pojavi problem prioritarizacije. Ko boste brali letno poročilo, boste naleteli tudi na primere, kjer eh, smo naleteli na takšne težave. Drugi niz težav pa se nanaša na pravne oziroma kulturne težave, če bi jih bolj splošno opredelili različni vidiki se pojavljajo pri teh težavah. Različne države članice imajo različne pravne sisteme. Sodnik, tožilec, preiskovalec imajo različne vloge. Če si pogledamo samo en primer. Naprimer, avtorizacija za nadzorovano dobavo. Ponekod lahko sodnik ali pravnik to odobrita, v drugi državi lahko policist to odobri. Sam proces avtorizacije pri teh nadzorovanjih dobavi pošiljk se močno razlikuje med državami članicami in to bi morali nekako umestiti tudi v zakonodajo Evropske unije. Zagotovo se pojavljajo tudi težave uh, glede same dopustnosti dokazov, verjetno bi moral počasi zaključiti. Zavedam se, da imamo omejen čas. V tem letnem poročilu omenjamo tudi partnerje na evropski ravni. V prvi vrsti je treba omeniti Evropsko pravosodno mrežo, oni so naš privilegiran partner, vsaj kar se nas tiče upamo, da bomo po sestanku 29. junija, na katerega je vabljen tudi odbor Libe in na podlagi drugih pobud, vzpostavili nov odnos, da bomo porazdelili delo med Eurojustom in Evropsko pravosodno mrežo, da se bo sodelovanje izboljšalo. Še en pomemben partner je Europol. Lani smo dosegli bistven napredek, podpisali smo nov sporozum o sodelovanju z Europolom ta zagotavlja boljšo izmenjavo informacij med obima organizacijama. Prej smo imeli na voljo samo izmenjavo informacij, kadar je bilo to primerno, sedaj pa so stvari bolj konkretno opredeljene in upam, da bodo stvari tudi bolj aktivno potekale, zahvaljujoč sporazumu o sodelovanju. Kot sem že prej povedal, Europol se udeležuje naših usklajevalnih sestankov. Mislim, da so začeli celo posnemati naše usklajevalne sestanke. Organizirajo jih namreč tudi sami znotraj Evropola, kar je hvale vredno in nam laska. 19 od 20 analitičnih datotek tudi obravnavajo v Evropolu. Na koncu pa še en primer, kjer Eurojust sicer deluje. Vendar to ni omenjeno v letnem poročilu za leto 2009. Gre za primer, ki smo ga obravnavali v Eurojustu. Sodeloval je tudi Europol. Gre za primer, ki smo ga obravnavali pred nekaj tedni. Šlo je za financiranje islamistične teroristične organizacije. Šlo je za zanimiv primer, po mojem mnenju. Začelo se je vse skupaj v Italiji. Jasno je bilo, da je financiranje terorističnih dejavnosti bilo možno zaradi sredstev, ki so jih pridobili iz trgovine z ljudmi, ki so prihajali iz Indije, tudi iz trgovine z drogami, so pridobili kar nekaj sredstev. Takrat smo v Eurojustu organizirali usklajevalne sestanke, na koncu smo izdali tudi evropske naloge za prijetje, na koncu smo tudi aretirali člane organizacije, ki je financirala teroristične dejavnosti. Hvala. Hvala lepa, gospod William, za to predstavitev. Hvala lepa, da ste nam pomagali pri varčevanju s časom. Mislim, da bomo sedaj lahko dali besedo čim večjemu številu članov. Tu je objavljena različica letnega poročila, na voljo je vsem članom, tako da boste lahko dobili vpogled v celotno analizo dela, ki ga opravlja Eurojust oziroma ga je opravil v letu 2009. Sedaj pa bom dal besedo članom odbora. Najprej gospod Lambrinidis. Um, uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Dobrodošli, gospod Williams. Imam vprašanje v zvezi s tem, kar ste sami predstavili na koncu. Financiranje terorizma SWIFT, to me zanima. verjetno se zavedate, da se trenutno pogovarjamo v okviru sporazuma o SWIFT tudi o tem, da bi vzpostavili evropski organ, ki bi preučil zaprosilo ameriške administracije za to, da se posredujejo SWIFT informacije in sicer na podlagi dejstev, ki jih ti organi predložijo v zvezi s osumljenimi terorizma. Zato me zanima, kako bi Eurojust lahko pomagal. Vi izdajate določena dovoljenja, kaj bi še potrebovali v okviru svojega mandata, zato da bi odigrali to ulogo tudi v okviru lizbonizacije Eurojusta. Hvala. Hvala lepa. Gospa Weber. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa tudi predsedniku Williamsu za to predstavitev. Veliko sreče pri nadaljem delu. Več bi rada izvedela o problemih, s katerimi se sooča Eurojust. Ne zanimajo me samo pozitivni vidiki. Dobro je, da obstajajo, ampak vem, da stvari niso bile enostavne, da je bilo težko izvesti spremembe, ki ste jih sprejeli. V prihodnje bi vam želeli podeliti več pristojnosti. Zato me zanima, s kakšnimi težavami se soočate. Tako jih bomo lahko tudi mi obravnavali. Ko govorimo o težavah, imamo v mislih naprimer skupne preiskovalne enote, oklevanje strani držav članic, če je le to prisotno. Omenili ste nekatere težave, omenili ste tudi pravno-kulturne težave težave, do katerih pride zaradi razlik v sistemih. Potem ste preveč pospešili svojo predstavitev in zato me zanima, če lahko kaj več poveste o tem. Kako se lotevate to vrstnih tem, s katerimi se soočate? Hvala. Gospod Jakolino. Si. Hvala, gospod predsednik. Gospod Williams. Z veliko mero pozornosti sem prisluhnil vsemu temu, kar ste sami poudarili v zvezi z dejavnostmi, ki ste jih opravili. Številka štiri na četrtem kanalu je tolmačenje v angliščino. Duel, duel ingres. Oziroma na drugem kanalu. Me slišite? Dobro. Z veliko mero pozornosti smo prisluhnili številkam. 700 primerov samo v letošnjem letu, 131 usklajevalnih sestankov, sodelovanje z Europolom, skupne preiskovalne enote, sredstva, ki ste jih pridobili v ta namen, ogromno dejavnosti opravljate znotraj Eurojusta. Imam zelo enostavno vprašanje. Danes smo poslali svoje mnenje tudi glede evropske odredbe o zaščiti, kjer naj bi vzpostavili sodelovanje med večmi državami članicami. Imam sledeče vprašanje. Ali Eurojust sodeluje pri takšnih dejavnostih, naprimer pri preventivnem sodelovanju, s katerim naj bi omogočili, da se vprašanja, ki jih obravnavamo v Libe in na plenarnem zasedanju, bila čim bolj usklajena z misijo Eurojusta. Tisto, kar je pomembno in kar šteje, je, da je normativni okvir koherenten, da je dosleden s cilji, ki jim sledimo. Zato bi morali imeti na voljo strukturo, znotraj katere bi lahko dosegali napredek tudi ob pomoči vašega organa, tudi če bi nudili samo tehnično pomoč. Hvala. Hvala lepa. Morda še kakšno vprašanje? Gospod Bronz. Hvala, predsednik. Ali bo evropski nalog za prijetje služil tudi za izročitev osebe v državo, kjer je dejanje, ki ga je ta oseba storila, obravnavano kot nekaznivo dejanje? To zlasti velja za heretične, politične ali druge akademske opredelitve. Namreč države članice imajo ločeno mnenje glede tega, kaj predstavlja miselni zločin. Hvala. Želite besedo, gospod Jazdemera? Hvala, gospod predsednik. Veliko vprašanj imam, vendar glede na to, da je čas omejen, bom podal samo eno vprašanje. Najlepša hvala za vašo predstavitev, gospod Williams, hvala za vaše poročilo. Omenili ste usklajevalne sestanke. Omenili ste tudi konflikte oziroma spore glede pristojnosti. Zanima me, ali lahko podate en primer, v katerem bi lahko predstavili akterje, ki potem delujejo v primeru spoja o pristojnosti. Ali so to države članice, ali zadevni sodniki, ali kot je naprimer v španskem primeru to vrhovno sodišče, ali je morda sodnik na prvi stopni, kateri so tisti akteri, ki se pojavljajo v sporih o pristojnosti. Kisa. Hvala lepa. Preden dam besedo nazaj gospodu Williamsu, bi vprašal še predsedstvo ali komisijo, če želite besedo vidim, da ni nikogar tu, niti strani komisije, niti strani predsedstva, tako da gospod Williams, izvolite. Um, want... Hvala lepa. Lahko malo skačem z enega vprašanja na drugega, ko odgovarjam. Najprej bi se obrnil na gospoda Lambrinidisa in na njegova vprašanja. Omenili ste SWIFT. Eurojust prejme informacije, večinoma strani držav članic. Kot je zapisano v Lizbonski pogodbi, je naša naloga ta, da podpiramo in krepimo sodelovanje med nacionalnimi preiskovalnimi organi in organi pregona. Tako da informacija lahko pride do Eurojusta tudi strani tistih, ki na nacionalni ravni opravljajo preiskave in izvajajo pregon. Eurojust pa lahko pridobi informacije tudi strani drugih partnerjev na ravni Evropske unije, v mislih imam predvsem Europol zaradi odnosa, ki ga imamo z Europolom. To mi služi kot podlaga za to, da odgovorim na vaše vprašanje. Informacije, ki jih prejmemo v Eurojustu, ostanejo. pravzaprav v lasti organov, ki so jih posredovali Eurojustu. Samo, če nam tisti, ki so nam posredovali informacije, dovolijo, lahko mi kot Eurojust nadalje posredujemo te informacije. Kaj se zgodi v praksi? Zelo pogosto države članice ali pa Euronews na podlagi analitičnih delovnih datotek posredujajo informacije Eurojustu. Kajti Eurojust je tisti, ki potem lahko najde primerne partnerje za to, da se opravi preiskava. Upam, da sem s tem vsaj orisal situacijo in odgovoril na vaše vprašanje. Potem gospa Weber. Zanimalo vas je, s kakšnimi težavami se soočamo v Eurojustu? Mislim, da so te težave skupne številnim našim partnerjem na evropski ravni največja težava je zagotavljanje varnosti. Kako lahko zavarujemo informacije, ki jih prejmemo strani držav članic. Na voljo je nov sklep o Eurojustu in znotraj tega sklepa smo dosegli bistven napredek. V členu 13. sklepa piše, da bodo države članice ki obravnavajo pomembne čezmejne primere, dolžne posredovati informacije o obstoju teh primerov. Obstaja več kvalifikacij, ampak bistvo je, da bodo morale države članice Eurojust obvestiti o teh primerih. Mi kot Eurojust pa bomo potem lahko dodali še dodano vrednost, eh, zahvaljujoč stikom, ki jih imamo in zahvaljujoč dodatnim informacijam. Informacije so življenskega pomena za Eurojust. Gospa Weber, mislim, da ste omenili tudi težave, na katere naletijo skupne preiskovalne enote. Tu obstaja nekaj dobrih novic. Pa vam ne skušam vsega predstavljati izključno z optimističnega vidika in z vidika Eurojusta. Številke za skupne preiskovalne enote se izboljšujejo, Res je, da smo do nekje zadnjega leta, leta in pol bili deležni precej sumničavosti, ko je šlo za vprašanje skupnih preiskovalnih enot. Praktiki so menili, da so te enote preveč birokratske, da jih je težko vzpostaviti. Mislim pa, da se stvari spreminjajo ljudje se počasi seznanjajo s skupnimi preiskovalnimi enotami, vidijo, kakšna je njihova dodana vrednost, razumejo, da lahko skupne preiskovalne enote pospešijo preiskavo, pregon, odpravijo določene težave, ki se pojavljajo pri tradicionalnih oblikah vzajemne pravne pomoči. Poleg tega pa smo poenostavili tudi možnost financiranja teh enot. To je vse skupaj res poenostavilo, vse skupaj in upam, da sem s tem odgovoril na pomisleke, ki ste jih imeli. Gospod Jakolino. Uloga Eurojusta. Obstaja specifična določba v sklepu o Eurojustu, ki navaja, da se lahko z Eurojustom posvetujete, kadar je to primerno, tudi glede zakonodaje, ki jo sprejemate na ravni Evropskega parlamenta, tudi ko gre za predloge, ki jih predstavlja komisija in tako naprej. Kadarkoli je to primerno, bomo seveda prispevali svoje, se udeležili sestankov, predstavili svoje stališče. Pri Evropski odredbi o zaščiti morda ne bi delovali znotraj običajnega mandata, ampak lahko pa seveda posredujemo tudi svoje mnenje glede zakonodajnega predloga. Potem pa še vprašanje gospoda Bronsa glede dvojne kaznivosti v luči Evropskega naloga o prijetju. 32 kategorij kaznjivih dejanj obstaja. Navedene so v evropskem nalogu o prejetju oziroma v okvirnem sklepu evropskem nalogu za prejetje. Država izdajateljica oziroma organ, ki je izdal nek ukrep in če je ta organ izdajatelj menil, da je dejanje kaznivo skladno s to klasifikacijo, potem je kaz, dejanje kaznivo in se dvojna kaznivost odpravi. Sicer pa bomo morali obravnavati dvojno kaznivost. Potem pa še gospodija Zdemera, kar zadeva spore o pristojnosti. Izkušnje v Eurojustu kažejo, da tisti, ki želijo rešiti spore o pristojnosti na usklajevalnih sestankih, ponavadi v svojih državah poznajo organe, ki sprejemajo odločitev o tem, ali je treba primer še naprej reševati na nacionalni ravni ali v drugi državi. Omenili ste tudi preiskovalnega sodnika, omenili ste, kaj se dogaja v španskem sistemu, kaj je sodniki iz Audiencija Nacional in z uradniki od tam. Eurojust lahko pomaga pri sprejemanju odločitev o sporu glede pristojnosti glede tega, ali naj se primer še naprej obravnava pod sodno pristojnostjo ene države članice in ne pod pristojnostjo druge države članice. Akteri, kot ste jih sami opisali, oziroma tako sem sam razumel, kateri akteri bi sodelovali, tisti, ki rešujejo spore o pristojnosti, bodo določeni na ravni nacionalne nadzornega organa. Upam, da sem odgovoril na vprašanje. Hvala lepa, gospod Williams. Nobenih drugih pripomp ni. Hvala za vašo predstavitev, hvala tudi za to, da ste podali povzetek objavljenega letnega poročila. Veselimo se nadaljnega sodelovanja tako z vami kot z Eurojustom v odboru Libe. Mislim, da nam je uspelo končati pravočasno. Imam pa še eno obvestilo v zvezi z novimi poročevalci. Koordinatorji so zasedali, imenovali smo poročevalce. Gospod Luhan za sistem SeaWin. Gre za sistem opozarjanja za kritično infrastrukturo. Gospa Fajon, ki je poročevalka za vizumsko liberalizacijo. za Bosno in Albanijo in gospod Albrecht, ki je sedaj novi poročevalec za sporazum med EU in ZDA o varstvu podatkov. To je vse za sedaj. Odbor Libe bo zasedal ponovno popovdne ob treh. Vidimo se ob treh. Hvala. Thank you.